kar se tiče Rusije, je jasno, da bomo embargo oziroma sankcije nekoč odpravili, vendar pa bo morala Rusija za to nekaj storiti, napraviti ustrezne korake naprej. Mi nismo tisti, ki bi jo pri tem omejevali. Rusija se bo morala premakniti. Če bi se situacija zaostrila, poslabšala, potem bomo morali tudi mi razmisliti še enkrat o tem, ali bi bilo treba zaustriti sankcije. Druga zadeva, ki bi jo rad omenil, pa je tole. Predsednik Juncker, kot morda veste, eh, mi je naložil do jeseni prihodnega leta pripraviti predlog za predelano evropsko sosedsko politiko. Očitno je, da je treba to politiko nekoliko prilagoditi. Z delom smo že začeli. Treba si je ustvariti seveda najprej ustrezen pregled nad celotno evropsko sosedsko politiko. Pri njej sodeluje 16 sosednjih držav od Belorusije do Maroka. Ob upoštevanju tega dejstva, je treba nek eh, krovni pristop vrednot, smernic in ciljev potem klasificirati, rešitve prilagoditi posameznim državam, ki so delujejo pri tej politiki. Eh, obstajajo zelo različni pristopi. Eh, nekatere izmed teh držav želijo postati tudi države članice, druge se nekoliko distancirajo, zato je pač treba natančno zdaj razmisliti, kako oblikovati to politiko, da bo ostala aktualna. Pri tem se je seveda treba nasloniti na evropske interese. To pa so varnost, blaginja, treba je dati ljudem v tem državam ustrezno perspektivo, eh, vendar pa se je treba zavedati tudi, kako je Evropa privlačna kot eh, cilj za priseljence. Znati se moramo tudi hitreje odzvati na eh, politične dogodke. Vse skupaj pa je tesno povezano tudi z delom visoke predstavnice eh, Federike Mogherini. Večstopenski pristop smo izbrali, ki ga bomo skupaj izvajali. Marca bomo predstavili zeleno knjigo o tej novi politiki, ki bo potem predmet javnega posvetovanja. Oktobra ali novembra načrtujemo potem tudi novo sporočilo komisije na to temo. Posvetovanja in razprave, ki bodo potekale do tlej, bodo seveda vplivali na naše delo, kot tudi na priprave na majovsko srečanje na vrhu Evropskega vzhodnega partnerstva takrat bo komisija tudi pripravila neuradni dokument, kjer bo že urisala prve konkretne eh, zasnove, ki se jih bo mogoče dotakniti v razpravi na tem srečanju na vrhu. Ne bi pa radi dejali vtisa eh, v celovitem pristopu, da ločujemo vzhodne partnerje od južnih. V sosedski politiki jih obravnavamo enako. Čeprav v javni razpravi večkrat nastane vtis, kot da se eh, Evropska unija veliko bolj osredotoča na vzhod. Eh, da bi pokazal, da to ni popolnoma res, bom prihodnji teden odpotoval v Maroko. Kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov bi rad sporočil še tole. Predsednik Juncker je dejal, da v prihodnjih petih letih Evropske unije ne bomo razširili. V nekaterih državah, ki so se čutile prizadete, eh, je prišlo do frustracije vendar pa zagotavljamo, da to ne pomeni, da se pogajanja ne bodo nadaljevala, prav nasprotno, intenzivno jih bomo peljali naprej. A pretekle izkušnje kažejo, da takšna pogajanja trajajo dlje časa. Zato že iz tehničnih razlogov ni mogoče prečakovati, da bi v prihodnjih petih letih lahko prišlo do naslednjega kroga širitve. Treba je uh, tudi vedeti, da so širitvena pogajanja uh, nekaj več uh, kot uh, priključitvena pogajanja oziroma prikli, priključitev, zaradi tega, ker gre tu pravzaprav za nekaj več kot samo za prilagajanje zakonodaje. Tu gre za določeno transformacijo družbe, ki se približuje uh, evropski na, večjih, na več področjih. Najprej je tu, naprimer, vse, kar je povezano s pravno državo, Sprejemanje ustreznih zakonov, vedno znova rad povdarim, je eno, ustrezno izvajanje pa je nekaj popolnoma drugega. Boj proti korupciji, na primer, je sveto primer. Zakoni so v veliki večini držav sprejeti in so dobri, a vedno znova opažamo, da ti zakoni, ki naj bi okrepili boj proti korupciji, niso uspešno izvedeni. Drug ilustrativen primer je tudi gospodarski razvoj eh, prihodne države članice. To je še eno področje, ki mu pripisujemo velik pomen. A vprašanje, osnovnih načel pravne države, transparentnost, boj proti korupciji, eh, neodvisnost eh, sodstva, to so temelji širitvenih pogajanj. In zdaj smo, naprimer, pri Črni gori eh, tako tudi zastavili širitvena pogajanja, začenši torej s poglavjema 22 in 24. A še enkrat podarjam, ustrezna implementacija teh načel je pomembna. Tuji vlagatelji morajo najti svoje mesto v teh državah, to pa bodo storili le, če bo zagotovljeno, da je pravna država solidna in trdna. Potem pa je tu seveda še povezava z varnostno in zunanjo politiko. Tudi to prilagajanje, ta transformacija je pomemben del pogajanj, pomemben del priključitvenega procesa. To so tiste vprašanja, na katera sem želel upozoriti uvodoma. Morda lahko dodam še eno. Posebno težo vidimo tudi v prepoznavnosti evropske politike. Evropska unija skupaj s svojimi državami članicami ostaja največji Eh, donator, tako rekoč v teh državah, nekdo, ki daje podporo in stoji tem državam ob strani. Ampak tega pogosto ljudje ne vedo. Eh, seveda so, je naša podpora eh, ustrezno pogojena. Mislim pa, da bi lahko ocenili tudi, kako bi naša politika lahko postala bolj prepoznavna, bolj vidna na terenu. Lahko se primerjamo z drugimi mednarodnimi organizacijami, z druženimi narodi, z rdečim križem in vidimo, ali se lahko kaj naučimo iz te primerjave. Torej, treba je zagotoviti, da se prepozna naš uspeh v teh državah. Na koncu mi dovolite, da pozovem predstavnike nacionalnih parlamentov, da se angažirajo v razpravi, da razpravljajo, da debatirajo, da argumentirajo. Res je, širitev kot taka, sodeč po eurobarometru, ni najbolj priljubljena politika, a vendar je treba tudi ta proces peljati naprej. Kakovostno, kakovostno, treba je zagotoviti kakovost, hitrost ni največje merilo. Treba je zagotoviti, da bo naslednja članica ne breme za Evropsko unijo, ampak prispevek v trdnosti Evropske unije. In ravno zato je treba kandidatkam dati možnost, da zgradijo pravno državo povezano z vsem tem, kar sem povedal, zato da bodo od prvega dne lahko res polnopravne članice Evropske unije. Prisrčna hvala, gospod komisar. Spoštovani kolegi, Zdaj pa vas prosim seveda za razumevanje pri dodeljevanju časa za govor. Po dve minuti boste imeli na voljo. Izmenjavali se bomo med predstavniki nacionalnih parlamentov in predstavniki Evropskega parlamenta. To bo prineslo še dodatne omejitve. Kasneje bomo govorili tudi z visoko predstavnico. In uh, težko bi razumeli oziroma utemeljili to, da bi iste osebe govorile pri obeh razpravah. Zato razmislite, uh, kdaj se boste javili. Zdaj je na vrsti predstavnik Latvijskega parlamenta. Dve minuti, izvolite. Uh, thank you, Commissioner Han. Uh... Hvala, komisar Han. Kot veste, je za Latvijo zelo pomembno vzhodno partnerstvo. Naslednje leto bomo predsedovali. Pomembno je, da vzhodno partnerstvo ostane visoko na evropski agendi. Poslati moramo tudi jasno sporočilo podpore državam partnericam. Obenem pa moramo zagotoviti tudi sodelovanje vseh držav članic Evropske unije na zasedanju na vrhu v Rigi. Veseli me, da ste spregovorili o spremembah partnerstva programe je treba individualizirati. Glede na okoliščine v sosedske je to potrebno. Še nekaj bi dodal. Ko govorite v jugu in vzhodu, bi rad citiral nekdanjega eh, zunanega ministra Polske, gospoda Sikorskega, ki je dejal, da so države južno od eh, Evrope, sosede Evrope, tiste na vzhodu pa so evropske sosede. In to moramo poštevati, ko sodelujemo s temi državami. Z obema skupinama moramo sodelovati, ampak imajo različne agende, različne cilje. Gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, mislim, da je zelo dobro, da imamo danes izmenjavo mnen skupaj s poslanci iz nacionalnih parlamentov. Vse skupaj pozdravljam. Govorimo o sosedski politiki in širitveni politiki. In sodelovanje med parlamenti je tukaj zelo pomembno. Najprej nekaj o sosedski politiki. Za skupino ELS je pomembno, kot ste dejali, da izpostavimo agresijo Rusije nad Ukrajino, kar je nespremljivo. Še posebej glede na to, kaj se dogaja na vzhodu te države. Skrbi nas tudi razvoj dogodkov v zvezi z Abkazijo. Mislim, da bo treba tudi o tem poglobljeno razpravljati. In pa še nekaj v zvezi z rezultati iz Moldavije. pozdravimo lahko dobre rezultate proevropskih strank na zadnjih volitvah. Glede širitve bi rad pozdravil vaš trud, gospod komisar, da jasno opredelite stališče Evropske unije. Države, ki se nadejajo širitve, potrebujejo jasne informacije. Širitev se je izkazala za velik uspeh, za orodje za demokratizacijo. Za Črnogoro in za Srbijo je treba izpostaviti, da bomo vsako državo kandidatko obravnavali glede na kopenhaške kriterije. Kar se tiče skupine ELS, smo zavezani k um, besedilu iz Soluna. Hvala. Merci, monsieur le président, cher Elmar. Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, veseli me, da sem danes tukaj z vami, prihajam iz eh, francoske nacionalne skupščine. Glede sosedske politike bi povedala takole. Zdi se, da se ta dva resorja mešata. Najprej smo slišali, da naj ne bi bilo novih širitev, sama bi želela ravno nasprotno, da postimo vrata eh, odprta, da spodbujamo morebitne nove države članice. Ne sme pa biti to avtomatizirano. Gospod komisar, imate veliko eh, izkušenj in brez doma boste lahko razlikovali med socetsko politiko in širitveno politiko. Upoštevati je treba specifične situacije držav, o katerih govorimo. Kako boste poskrbeli za usklajenost sosedske politike in dejstva, da imamo različne okoliščine v teh državah. Glede Balkana se z vami strinjam. Mislim, da je izjemno pomembno izpostaviti kriterije za vladavino prava in za boj proti korupciji. V Srbiji so naprimer zavezani k tem reformam. Še nekaj bi dodala. Balkan je na vzhodu, ampak tudi na jugu. Gre za sredozemsko civilizacijo, izpostaviti treba strateški karakter teh držav, tako za gospodarstvo, za energetiko, za politiko migracij, za varnost, za stabilnost in mir. V nacionalni skupščini še posebej pazimo ravno na to, tako na vzhodu, kot tudi na jugu mislim, da moramo biti z tega vidika pri tej politiki izjemno pazljivi. Hvala. Gospod predsednik, gospod komisar, najprej najlepša hvala za pojasnilo o širitveni politiki. Nekoliko neposrečene izjave eh, predsednika Junkarja so poskrbele za vihar vse od Beograda do Washingtona, zato je prav, da ste eh, stvari malo pojasnili, zato da ne bi prišlo do populističnih izbruhov. Tu se vsi strinjamo, da je treba zahtevati jasnejša prizadevanja za to, da se izvede ustrezne reforme. Vendar pa se pričakuje tudi dodatno prizadevanje Evropske unije, komisije, parlamente, tudi političnih skupin v Evropskem parlamentu. Treba je zagotoviti ustrezno in konkretno podporo in pomoč. Razvoj v Srbiji, Črnogori in Albaniji, naprimer, so eh, spodbudni. In mislim, da bi lahko še kaj dodali, govorim o vizumski politiki na Kosovo. Glede sosedske politike, najprej bi rad čestital moldavskim prijateljem za eh, tesno, a jasno proevropsko zmago. Upamo lahko na večjo proevropsko podporo, da je bil ta rezultat sploh mogoč ob ruski opresiji, je že veliko eh, priznanje. Zdaj pa naj še nekaj povem o sosedski politiki in o, o Ukrajini. Ukrajina si zasluži naše gospodarske podpore, eh, političnega sodelovanja, eh, bo potrebnega, da naj se izvedi demokratične reforme. Zdaj eh, so volitve zagotovile nek eh, temelje, zdaj bo potrebno na podlagi teh temeljev izvesti ustrezne reforme. Ne kijevska vlada, ne mi, pa se ne smemo pustiti ustrahovati. Od Rusije zdaj zahtevamo, da svoje vojsko umakne z ukrajinskega ozemlja. Vidim, da imam še <laughs> štiri minute. A ne, prav. Zadnji stavek. Kijevska vlada je jasno povedala, da sledi proevropski drži protestnikov na Majdanu. Eh, treba je zdaj to potrditi. Hvala. Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Prvič eh, slišim, da je prišlo do viharja v Washingtonu. Nadaljujemo zdaj. Gospod Karl van Schwarzenberg. Eh, eh, Hvala lepa. Ko je komisar Han govoril o širitveni politiki, je dejal, da moramo kandidatkam, še posebej tistem na Zahodnem Balkanu, pomagati, da se bodo gospodarsko približali Evropski uniji. Ampak treba je dodati, da gre tu za zelo eh, globok sod. Eh, veliko je bilo tam že uloženega. ampak dovolj naložbo le, če se bodo vlagatelji počutili, da je tam trg gotov, soliden in dovolj velik. Zato je treba zagotoviti, da bo tam politična situacija neoporečna in stabilna. Evropska unija pa lahko ponudi denar, denar je nekaj najlažjega. Eh, treba je zagotoviti veliko več, predvsem pa zagotoviti okolje za to, da bo do eh, naložbe prišle. Ampak to ne bo padlo z neba. Treba je zagotoviti ustrezno vzračje in pomagati konkretno podjetje. Uh, Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Vse nas skrbijo zimski meseci. Bojimo se, kaj se bo zgodilo kaj bo naredila Rusija, če bo prišla do Mariupola in tako naprej. Zanima me naslednje glede pojavov v ukrajinskih medijih. Ali lahko komentirate izjave vaše kolegice oziroma šefice, gospe Mogarini, ki je govorila o avtonomnem statusu v časopisu uh, iz Avstrije, Van Rompuy pa je govoril o federalizaciji v govoru na Sions Po v Franciji. Zanima me, kakšno je uradno stališče glede politike v vzhodni Ukrajini in statusa tega dela države. Vsi vemo, da je bil Gaddafijev režim brutalen, ampak ta država je sedaj destabilizirana. Bojimo se, naprimer, ukrepov Katarja, ki eh, financira islamiste v Tripolju, država lahko še bolj razpade. Kaj lahko naredi komisija in države članice za to, da bi stabilizirali to državo? Ne bom govoril o Črnigori, kljub temu, da sem poročevalec za to državo, ker je to zgodba o uspehu na Zahodnem Balkanu. Vseeno pa upam, da bodo kmalo dobili vabilo za članstvo v NATO. Še nekaj pa bi rad povedal v zvezi s Srbijo, ki me skrbi. Ali lahko ostane najboljša prijateljica Rusije, glede na to, da prihaja do eskalacije ruske politike vizavi Ukrajine. Ne pridružuje se sankcijam Evropske unije in ZDA proti Rusiji, sodeluje z Rusijo pri skupnih vojaških vajah in tako dalje. Ali ima to kakšen učinek na odnose z Evropsko unijo? Je srpska vlada dovolj jasno uh, obsodila govore gospoda Šešlja, ki smo jih obsodili tudi mi prejšnji teden v parlamentu. Vă mulțumesc, domnule Utre. președinte, domnule comisar, profit de această ocazie. Pe... Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, izkoristila bi to priložnost in vam povedala, da bo širitev Evropske unije za Romunijo še vedno prednostna naloga. S tem želimo spodbujati mir in stabilnost v tem delu Evrope. Romunija s pomočjo diplomatskega dela in pomoči pomaga Moldaviji na njeni poti v smeri Evrope. In ta država potrebuje jasno perspektivo, Romunija pa to podpiram. Mislim, da imajo jasne cilje in mislim, da jih moramo aktivno podpirati pri doseganju teh eh, ciljev. Hvala. Uh, excuse me, President. Se Opravičujem, gospod predsednik, mislila sem, da bodo najprej besedo dobili koordinatori. Zahvalila bi se rada komisarju Hanu za, Hanu eh, za pojasnila. Izjave predsednika komisije Junkerja ne pomenijo, in to je gospod komisar jasno povedal, da se je širitveni proces ustavil. Mislim, da je to zelo pomembno pojasnilo. mislim, da je izjemno pomembno tudi, da ob reviziji sosedske politike veliko pozornosti posvetimo specifičnim situacijam v posameznih državah. Vsaka država potrebuje njej primeren pristop. Teh nekaj sekund bi rada porabila za to, da izpostavim razmere v Tuniziji. Sem glavna opazovalka v misiji za opazovanje volitev. Trenutno sta stekli dve fazi volilnega postopka zakonodajne, zakonodajna faza in pa prvi del predsedniških volitev. Proces je bil zelo dober, državljani v Tuniziji so zavezani k demokratičnim spremembam, odprtosti in preglednosti. Sedaj nas čaka tretja, zadnja faza in to je drugi krok predsedniških volitev. Verjetno bo ta faza malce zapleteneša, saj eh, vedno pride do polariza polarizacije, ampak upam, da bo proces potekal prav tako dobro kot doslej. Predlagam da vsi pazite na Tunizijo. Hvala. You, Elmer. <clears throat> Hvala, Elmar, gospod komisar, kolegi in kolegice. V vzhodnem, vzhodni soseski Rusija razvija aktivno politiko boja proti evropski politiki. Poskuša ohranjati eh, postsovjetsko totalitarno tradicijo in voditi to igro. Paziti moramo. Ne smemo začeti s formalnimi odnosi s takšnimi eh, organi. Glede držav Zahodnega Balkana nas najbolj skrbi stališče Srbije glede Evropske skupne eh, zunanje in varnostne politike. Naprimer, njeno stališče glede Ukrajine. Srbija je podpirala ozemelsko integriteto Ukrajine nasplošno, ni pa, nasplošno ni pa glasovala v uh, Generalni skupščini Združenih narodov, ker je resolucija uživala veliko podporo. Srbija ni podprla sankcij zoper uh, Rusijo. Srbija na mesto v 89 odstotkih, sedaj zgolj v 62 odstotkih eh, podpira evropsko politiko. Na vkljub jasnemu pogajalskemu mandatu. Po drugi strani pa še vedno želijo v Evropo, saj v Evropi vidijo jasne praktične prednosti obene pa želijo ohraniti politične in gospodarske povezave z Rusijo, na vkljub novim sankcijam. Gospod komisar, a se vam ne zdi, da je ta dvojni pristop nevaren? Najlepša hvala. Izjave gospoda Junkerja, češ da v naslednjih petih letih ne bo širitve, so torej malce netočne, kot ste dejali. Ta proces ni ustavljen. Ljudje si želijo integracije v Evropsko unijo. To moramo izpostaviti. Gospod komisar, sprejeli smo resolucijo v zvezi s Turcijo, Turčjo in eh, Ciprom tukaj v parlamentu. Ne vem, če je komisija upoštevala to resolucijo Evropskega parlamenta. Ali ste slišali, na primer, predstavnike Turčije? ki napadajo to resolucijo. Češ, da jo moramo vreči v smeti. Turčija torej zavrača naše pozive, Evropa se sooča s številnimi težavami na periferiji. Ena od teh težav je ta, ki sem jo spostavil. Zdi se, da Evropska unija ne jemlje resno svoje vloge v tem delu Evrope. Zanima me, če kot komisar menite, da. Evropska unija odigra pomembnejšo ulogo. Ali sledite izvajanju kriterijev, ki jih zahtevate od nekaterih držav, ali skrbite za to, da eh, počnejo to, k čemur so se zavezali? in, in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung. Med eh, Nemci, tudi v nemški politiki, obstaja veliko razočaranje glede razvoja v odnosih z Rusijo. Projekt nove vlade je mm, bil uh, poglobiti projekt modernizacije in zdaj zaradi umešavanja v Ukrajini eh, prihaja do tega uh, razočaranja. Prej je uh, Rusija vedno podarjala, da uh, razumejo članstvo Ukrajine v NATO kot provokacijo, da pa Evropska unija ni grožna. Zdaj pa se zdi, da je že pridružitveni sporozum v Rusiji eh, vidijo kot eh, provokacijo in da eh, zdaj to vodi že v gospodarski embargo in v vojaško grožno. Eh, kako se bo zagotovilo, da Evropska ameriška sosedska politika ne bo uh, v Rusiji razumljena kot grožna. Zanima me, kako boste skoordinirali to politiko, kako jo boste zdaj prilagodili tem radikalno drugačnim okoliščinam. Poleg tega moram še nekaj dodati. Očitno uh, različne države različno eh, razumajo sankcije. In to je za nas v bistvu edina alternativa, glede na to, da nismo pripravljeni na vojaški odgovor. Zanima me zdaj, kako bomo v državah članicah eh, našli eh, skupne rešitve. Marca in potem decembra bomo spet odločili v sankcijah, treba bomo najti rešitve, Stra, stara strategija očitno ni več dovolj uspešna. Danke, Herr Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Tudi v mojem imenu najprej hvala za pojasnilo. Eh, glede širitvene politike po teh eh, neposrečenih izjavah predsednika Junkarja, da v prihodnjih petih letih ne bo širitve. Eh, to očitno ni zdaj uklesano v skalo. Res je tehnično morda težko verjeti, ampak te izjave so poskrbele za razočaranje v državah kandidatkah in to zagotovo ni koristno. Rekli ste, da Širitvena politika v mnogih državah članicah ni zelo popularna, tudi v najnjih dveh. Zdaj me zanima, kaj boste storili za to, da se bo to spremenilo, da bo postalo vsem jasno, da morajo države Zahodnega Galapagana postati članice te Evropske unije. Treba je zagotoviti, da bo na obeh stranih prišlo do istih ciljev in, in istih želja. Pa še tretji komentar. Uh, kako boste zagotovili koherenco znotraj komisije, kako boste povezali eh, energetiko in človekove pravice v tej svoji politiki. Podpredsednik Ševčevič je obiskal Azerbajdžan prejšnji teden. Eh, predsednik Alijo ga je zelo prijateljsko sprejel, govoril o tem, kako dobro poteka sodelovanje z Evropske unije, kako zelo pomembno je, da je uh, Eh, da se pripravlja strateško partnerstvo za področje energetike. Ampak Azerbajdžan je država, kjer je režim autoritaren. Eden izmed treh uh, uh, kandidatov za uh, Saharovo nagrado je bila uh, zagovornica človekov privic tam. Uh, njen oče je tam politični zapornik. Prejšnji teden nas je obiskal v Strasburu. Uh, Lele Junus, uh, eh, Lele Junus še vedno nismo uh, uspeli uh, obiskati, zaradi tega, ker smo zahtevali uh, dovoljenje, pa ga nismo prejeli. Torej, videti je, da že prihaja do neskladja med uh, različnimi politikami. Torej, kako bomo zdaj energetiko in človekove pravice povezali, kako boste zagotovili to koherenco, kako boste dokazali, da uh, naši energeti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 sem se, eh, torej, da smo skupaj opazili, da so volitve potekale v transparentnem eh, vzdušju in da je bilo tudi konstruktivno vzdušje in eh, na koncu je prišlo vendarle do nekih, nekih napetosti med dvema uh, kandidatoma v finalih ker so nam vsi politični predstavniki povdarili, da Tunizija potrebuje eh, gospodarsko, gospodarsko podporo, kako se bo Unija soočila s to temo in kakšen program in širok, kako širok program bo zastavila za to, da bi podprla demokracijo v tem tako pomembnem območju, kot je območje Magreba in zlasti Tunizija. Kar pa zadeva Zahodni Balkan, sem se želel osredotočiti na Albanijo. Uh, Eh, gospod Fule je tej državi omogočil, da je pridobila status kandidatke zaradi eh, sodnih in zakonodajnih reform v boju proti organiziranemu kriminalu, korupciji in eh, nelegalnemu priseljeništvu. In, vendar pa to ostaja velik problem v, problemu v um, Albaniji. In želel sem slišati, kakšno je vaše mnenje Eh, glede Albanije in kakšna perspektiva srednje in kratkoročna eh, imamo do eh, Albanije in kako bomo podprli Albanijo pri reformnih procesih, pri reformeh sodstva, tudi zaradi vseh problemov, ki smo jih imeli za misijo Euleksa na Kosovem. Hvala. Ja, vielen Dank für die. Hvala lepa za vse te prispevke. ki so si bili kar enotni. Glede sosedske politike upam, da sem bil dovolj jasen in nedvoumen, ko sem dejal, da je treba posamezne sosedne države individualno obravnavati. Tudi zato, ker obstajajo različni interesi eh, v teh državah za oblikovanje sodelovanja z Evropsko unijo. Pri vzhodnih eh, državah je slika posebej barvita. Ukrajina, Moldavija in Gruzija so tri države, ki so izredno izrazile željo, da že eh, postati država članica. Iz drugih držav prihajajo drugačna sporočila, nekoliko bolj nuansirana. Eh, na jugu eh, se to vprašanje sploh ne zastavlja. A tudi tam obstajajo razlike eh, v željah po stopni intenzivnosti sodelovanja z Evropsko unijo. Zatorej moramo zastaviti Evropsko sosedsko politiko, ki bo dovolj eh, homogena, a ki bo prikrojena posameznim državam državam sosedam je treba na vsak način jasno pokazati, da obstaja določena kohezija, da je sodelovanje z Evropsko unijo dvosmerna cesta, da ne bo Evropska unija zagotavljala le sredstev, temveč da jih bo pogojila. Jasno mora biti vsem, da imamo tudi mi svoje interese tudi sosede morajo predstaviti svoje interese in potem bomo videli, ko jih bomo primerjali, kako prikrivni so si. Treba pa je torej, ustvariti ustrezne pogoje za to, da eh, bo prišlo do ustreznega sodelovanja. Tudi v državah, sosedah morajo izraziti določen interes in prevzeti to evropsko sosedsko politiko. Naslednji komentar je vprašanje povezave gospodarskega razvoja, gospodarske privlačnosti in pa pravno državo. Ne samo načel eh, pravnih držav, ampak tudi implementacije, kot sem dejal, gre tudi za to papir je potrpežljiv. E, treba je črko potem spraviti še v prakso, zagotoviti ustrezno napredovanje. In ravno zato jaz govorim bolj o procesu kot o pogajanjih, ki so le del celotnega procesa v širitveni politiki. Mi moramo ob zmogljivostih, ki jih imamo in v sodelovanju z EBRD in z EIB, s pomočjo drugih tudi finančnih ustanov najti torej te priložnosti, ki jih potrebujemo, zato da se bo lahko spodbudilo uh, razvoj, tudi gospodarski razvoj. Jasno je, da stvari ne bodo padle z neba. gospodarski razvoj in trajnostni razvoj eh, pravne države sta dve področji, ki sta med seboj tesno povezani. Gospodarski razvoj bo lahko utemeljen le na načelih pravne države. Ko bodo te države jasno izved, eh, izvedle ustrezne reforme za to, da ustvarijo solidno pravno državo, bodo lahko imele koristi tudi od gospodarskega razvoja. In o tem je treba zagotovo spregovoriti. Še odgovor na nekaj konkretnih, bolj podrobnih vprašanj. Eh, Federico Mogorini boste imeli priložnost eh, tudi sami vprašati, kako kakšna je drža Evropske unije glede decentralizacije oziroma centralizacije Ukrajine. Tu gre seveda za suvereno odločanje Ukrajine. Ukrajina bo sama odločala o tem, kakšno stopno decentralizacije bo dopustila. videli bomo, kako bo mogoče vzhodne dele Ukrajine eh, oblikovati tako, da bodo do določene stopne avtonomni. Evropska unija ne, mora, ne more posegati v odločanje neke sovrene države o interni eh, organizaciji, strukturi. Zato se bo torej Ukrajina odločila sama, kako bo to izvedla. Mi smo tudi jasno povedali, da si želimo določene stopne decentralizacije. Kar se pa tiče osebnosti iz preteklosti, treba bo najti ustrezen način med obravnavo vprašanj in omembo osebnosti, pri tem, da se izognemo nepotrebni publiciteti, recimo temu. Treba je najti ustrezno ravnoteže. Stvari ne smemo uh, pometati po tepih, vendar pa uh, stvarem tudi ni treba pripisati večje teže, kot pa si jo zaslužijo. Potem pa je tu še uh, gradnja civilne družbe. Kako Katerakoli demokratična družba je lahko zasnovana samo na temeljih solidne civilne družbe. Potem pa je tu še Azerbajdžan. Res je komisija poslala delegacijo, ki je bila prijateljsko sprejeta, a to je uh, zagotovo bi bila priložnost tudi za opozorilo na določene zadeve. Kakšna so ja, javna poročila o obisku komisije v Azerbajdžanu je nekaj, e, morda tudi e, nekoliko subjektivnega. Načeloma so predstavniki komisije običajno bolj koherentni v svojem pristopu, eh, bi lahko rekli, kot eh, nacionalne vlade včasih. Mi izkoristimo te priložnosti tudi za opozorilo na nepravilnosti in pomakljivosti. Potem je tu še Rusija. Eh, Najstrože sankcije so Eh, si Rusi izrekli sami s tem, ko so se spravili v, eh, to, v ta položaj, kjer so. Eh, padec vrednosti rubla, izguba vrednosti delnic na moskovski borzi. Gospodarska situacija se je izjemno zaostrila in jaz lahko izrazim samo upanje za to, da se bo situacija čim prej normalizirala, da bomo našli kraj in prostor za dialog. A Rusija je tista, ki narekuje eh, nadaljne dogodke. Mi smo pripravljeni, ampak zdaj v tem trenutku kaj več dosti nimam več dodati. Kar se pa tiče še Turčije, skupaj s kolegico Mogherinjevo bova prihodnji mesec odpotovala v Turčjo in tudi to bo jasen signal Evropske unije. Pogovarjali se bomo tudi v Sarajevu, kjer bomo pokazali, kako so službe komisije usklajene. Tudi tam se bo treba lotiti situacije, tako kot smo tudi že slišali. Potem je tu še Srbija. In to velja za vse. Eh, hitrost priključevanja Evropski uniji določajo države, kandidatke same. Prilagajanje Evropski uniji tudi na področju varnostne zunanje politike je vprašanje soverenih držav. Same se ga lotevajo. Za nas je seveda predpogoj, da se tudi varnostna in zonanja politika prilagodi naši. Kot sem pa dejal, je hitrost transformacije v rokah teh držav konkretno. Pomembno pa je še to. Evropska unija je v vseh teh državah, o kateri smo se pogovarjali, najmočnejši gospodarski partner v Srbiji. Dve tretjini vseh tujih eh, nalož v Srbiji so iz Evropske unije. Ruskih nalož le za 4 odstotke. Dve tretjine eh, uvoza izvoza, uvozno-izvozne bilance je povezane z Evropsko unijo. Torej, jasno je treba vedeti, kje so interesi teh držav, tudi gospodarski. A dobro, včasih se približujemo hitreje, včasih počasneje, jasna pa je orientacija. Evropska unija je mirovni projekt in na to upozarjamo vsak dan. In zato se nam ni treba ničesar bati. V našem interesu je, zagotoviti mirno sožitje z vsemi sosedami. Vsem je treba dati perspektivo v evropski blaginji in to velja za vse naše sosede in roko partnerja ponujamo seveda tudi Rusiji. To bo do zagotovo osnovne značilnosti evropske sosedske politike. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, zagotovo to ni zadnji krat, da ste nas obiskali. Vprašanja širitve eh, ostajajo na dnevnem redu. Širitvena politika je ena izmed najuspešnejših politik Evropske unije, treba pa je res zagotoviti ustrezno koherentnost med vsemi politikami. kot ste dejali, je res, da so države kandidatke tiste, ki se morajo angažirati in določati tempo pri bližanja. Evropska sosedska politika se bo izkazala uspešna tudi, ko bo Evropska unija dovolj kohezivna in koherentna. Če bo notranja koherenca zagotovljena, potem bomo sposobni sprejeti ustrezne odločitve in odločno tudi uh, ukrepati oziroma izvajati to politiko. V skladu seveda z našimi lastni interesi. Hvala lepa, Johannes, srečno. Ich darf. Ich darf. meine Damen und Herren, ich darf in unserer Mitte. Gospe in gospodje, v naši sredi zdaj pozdravljam visoko predstavnico Evropske unije za nacionalno varnostno politiko in podpredsednico Evropske komisije. Prav dolgega voda ne bom zdaj eh, imel. Eh, kot smo zdaj že slišali, je kratek uvod eh, priložnost za plodnejšo razpravo. In kot sem že povedal, imamo zdaj eh, časa do 17, ko nas mora visoka predstavnica zapustiti. Eh, spet bomo omejili seveda eh, prispevke, tako kot prej. Podpredsednici seveda te omejitve ne bomo uh, narekovali. Izvolite, gospa podpredsednica. Eh, eh, Najlepša hvala. O petih začnem naslednji sestanek v Evropski komisiji, zato bo morda vas morala zapustiti nekoliko pred peto uro. Oprostite, ampak to je plan za današnji dan. Najprej bi se vam želela zahvaliti za današnje povabilo in tako ste mi dali priložnost, da imamo uh, že tedensko srečanje z um, Evropskim parlamentom in to je posebna priložnost, da si izmenjamo mnenja tudi z delegacijami nacionalnih parlamentov in to zelo ocenim. Uh, Um, nekaj podobnega v podobnem formatu se je zgodilo pred nekaj tedni v Rimu. Uh, sestala sem se z nekaterimi delegacijami nacionalnih parlamentov na nekaterih uh, torej na mojih uh, obiskih držav članic. Najprej bi želela povedati, da zelo cenim vaš strateški pristop k delu, ki ga upravljate tukaj. Vem, da je delovni dokument nekaj, o čemer boste razpravljali jutri, ne pa danes, vendar pa bi se želela nanj sklicevati nekoliko. Menim namreč, da določa moje delo že v teh prvih tednih, več pa seveda v naslednjih mesecih in letih. Če pogledamo dokument, o katerem boste razpravljali jutri, vidimo, da je na prvem mestu soočanje z spremenjenim varnostnimi in političnimi okoliščinami in potem um, so tam vse, kar je treba narediti mi kot Evropska unija, kot politični akter in potem so nekatere točke, ki so ključnega pomena za našo strategijo. Okrepitev političnega um, reda, um, potem uh, sklic na NATO in nekatere ključne dogodke, ki se bodo odvijali naslednje leto. Uh, želela pa bi na začetku povedati, da menim, je vse v redu? Hvala. Da sem prepričana, da obstaja možnost eh, močnega partnerstva za delo v naslednjih letih. Varnostno in politično okolje v Evropi, okolje Evrope in v svetu se je zelo spremenilo od, od takrat, ko smo pripravili um, strategi, varnostno strategijo Evrope. Varnost in Evropa sta se takrat zdela temeljni kamen evropske politike in tukaj nekaj let zatem pa se je situacija povsem spremenila na vzhodu, na jugu eh, in tudi na evropskem ozemlju. Velike, veliko od vaših vprašanj se bo verjetno osredotočili na glavne krize na našem območju, torej na naši regiji in želela bi se bolj osredotočiti na to, kar je po mojem mnenju, izziv doma, zato da se bomo lahko soočali z vsemi temi izzivi. Rekla bi, da moramo začeti pri sebi, pred domačim pragom. Če ne bomo imeli skupne analize izzivov in grožen, pa tudi priložnosti, ki so pred nami, potem bo težko oziroma nemogoče za nas, da bomo o, eh, kredibilni, o, eh, regionalni akter. Torej, začeti moramo pri sebi, začeti moramo v Bruslju, v naših prestolnicah in zato mislim, da je ta mešanica nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta nekaj zares dragocenega. Um, moramo preseči pristop, ki smo ga imeli v preteklosti, Evropska raven, Brusel in potem pa nacionalne eh, ravni prestolnice. To nista dve ločeni poti. Začeti moramo moramo delati skupaj in oblikovati skupno vizijo. Vem, da so visoka pričakovanja glede pregleda različnih strategij, recimo Evropske eh, varnostne strategije in na začetku bi želela povedati, da nameravam naslednje mesece upraviti za to, da bom predstavila način, kako bomo delali na novi evropski varnostni strategiji. Uh, Svet bo dece, je decembra 2013 dal mandat, da se junija <clears throat> pripravi in sama bom to storila do naslednjega junija. In osredotočila se bom na odprt proces, ki naj bo tako odprt, kolikor je le možno za evropske nacionalne eh, parlamente, za civilno družbo in za različne druge skupine povezane z varnostjo. Razprava o znotraj ELS. Sama se ukvarjam z dovolj krizami, ne bom se ukvarjala še z vašo krizo, pravi gospod Mogherini. Torej, v naslednjih mesecih bom pripravila in junija na svetu predstavila format nove evropske varnostne strategije. Ne potrebujemo samo novega dokumenta, potrebujemo um, pravo razumevanje, strinjanje med nami, med evropejci, kakšni so izzivi, kakšne so prioritete in kakšne so politični instrumenti, ki jih imamo na voljo in kako se bomo torej sem tem soočili. In želela bi imeti tudi razpravo, če potrebujemo novo varnostno strategijo ali pa potrebujemo novo o, strategijo zunanje politike, ki vključuje tudi varnost, ni pa omejena samo na to, kar ti dobro vemo, vemo in vi v parlamentu veste to še bolje kot jaz, da mešanje med zunanjimi in notranjimi izzivi je dan danes tako močno, da ne moremo, mm, ne moremo stvari več ločevati, potegniti neke ločnice, moramo koordinirati notranji in zunanji vidik naših politik. In to je moj izziv, tudi uh, izziv komisije, na strani komisije in na strani sveta. In tukaj sem v dveh ulogah. In moram povedati, da imam še tretjo ulogo in to je, da sem vodja Evropske obrambne agencije. In to se je nekako izgubilo, vendar pa sama si želim povrniti to vlogo in želim torej stopiti tudi v te čevlje. Če In eh, torej zagotoviti moramo, da bomo koordinirali notranje in zunanje politike na nacionalni ravni in eh, predstavniki nacionalnih parlamentov se tega dobro zavedajo. To moramo pa početi tudi na evropski ravni. In zato mm, eh, žal vas moram zapustiti pred peto uro, ker bomo petih vodila prvi formalni sestanek komisije v skupini za zunanje zadeve, ki vključuje tudi Rusijo in, torej govorimo tudi o Rusiji in Ukrajini in ker bomo govorili o tem, bodo vključeni tudi komisar za energetiko, pa tudi trgovino in druge komisarje. In skupaj si bomo prizadevali, da bi pobude komisije šle, šle v isto smer in da bomo resnično dobro uporabili naše, naša orodja, instrumente, ki jih imamo na voljo. Ravno tako v svetu ne bom vodila samo svete zunanih ministrov, ampak tudi trgovine, razvoja in uh, obrambe. In to so štirje formati uh, sestave um, svetov na dnevni red enega ali pa drugega te sestave bom uvrstila tudi eh, priseljevanje, eh, pa vključila notranje ministre. In torej skušala bom m, mm, mešati nekako eh, zunanje vidike in notranje vidike naših politik. In kratka bom, kaj ti sicer vsi, ki so zaprosili za besedo, je ne bodo dobili in zaključila bom s tem, Da povem zato, da če želimo zagotoviti resnično uporabo vseh instrumentov, ki jih imamo na voljo in kar nekaj jih je, potem moramo biti pogumni in uporabiti e, tudi orodja, ki jih imamo na voljo, pa jih v preteklosti nismo nikoli uporabili in, in to sicer so na strani držav članic ali pa komisije in tukaj um, se zanašam na skupno delo z evropskim in nacionalnimi parlamenti, da bomo presegli omejitve pri uporabi instrumentov, ki nam jih nudi Lizbonska pogodba. Vem, da bomo morali tudi pregledati službo za zunanje zadeve, torej spremeniti službo za zunanje zadeve. In k temu sem se zavezala pred nekaj tedni v tej isti dvorani. Um, to je bilo že predlagano prejšnje leto, imamo pa tudi nekaj konkretnih predlogov. Uh, Eh, za spremembo dela, ne samo v službi zunanje, eh, za zunanje zadeve, za zunanje delovanje, ampak tudi eh, službi torej raznih delegacij v različnih drugih državah ki jih imamo in ki jih moramo uporabiti na boljši način. Treba pa je tudi intenzificirati, okrepiti delo, sodelovanje z Evropskim parlamentom, to že počnem, ampak tudi sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. In tukaj, ravno v tej sestavi, je to prava, sesta, je to prava sestava za to, po mojem mnenju. In zaključila bom z nekaj točkami. Prvič vem, da ste kar nekaj časa porabili za razpravo s komisarjem Hanom. Omenil je skupen obisk, ki ga bova opravila v petek v Sarajevu, nasled, začetek naslednjega tedna pa se odpravljava v Turčijo. Poleg tega bova skupaj opravila še druga, eh, druge obiske, tudi ne samo z njima, ampak tudi z drugimi komisarji. Recimo v Turčiji bo prisoten tudi komisar Stejanidis obiskala bova eh, nekaj begunskih taborišč in to je nov način dela komisije in ponosna sem, da lahko koordiniram naše de delo in da pošljemo skupno sporočilo in tudi opravimo skupne obiske in podamo skupne izjave, da se skupaj odzovemo na stvari. Kaj ti najbolj Najslabše se mi zdi, ko imamo v Bruslju ta pristop in rečemo mi kot komisa, komisija, mi kot svet, svet in tako dalje. Mislim, da moramo skupaj uporabiti vsa orodja, ki jih imamo na voljo. In s Hanom bova najprej obiskala um, Sarajevo in mislim, da to veliko pove o tem, da. Moramo delati tudi na širitvenem procesu, da moramo biti tukaj resni in konsistentno in koherentno delati. In sicer najprej na Zahodnem Balkanu in to je območje, kjer lahko Evropska unija veliko prispeva in samo Evropska unija lahko toliko prispeva. In seveda je to zelo zanimivo in eh, veliko zadovoljstvo tudi našim partnerjem v regiji, pa seveda v veliko. Eh, to zelo zanimivo tudi za vse naše partnerje v EU. In če moram napisati nek seznam prioritet, potem bi to ne, tukaj narisala kroge, eh, najprej države, kot recimo, eh, ki so nam najbližje, recimo Zahodni Balkan ali pa Turčija in tukaj imamo največjo odgovornost za eh, korake naprej in seveda moramo to narediti v soglasju z vodstvi eh, teh držav in zaradi tega se odpravljamo v Sarajevo, da vidimo, če imajo politično voljo, da bi v Sarajevu, torej da bi začeli z nekim političnim procesom približevanja EU in drugi krožec pa je uh, vzhod in jugovzhod in potem seveda eh, sosedje naših sosedov tako na jugu kot na vzhodu in zato mislim, da je tudi um, varnostno, iz varnostnega menika pomembno, da smo prisotni tudi na krajih, kjer ni, nimamo veliko uh, političnih uh, dejanj, ampak moramo imeti tam uh, neko dipoli, po, politično Mm, predstavništvo, recimo v Afriki, ki je tudi pomembna za naše eh, sosedske odnose, čeprav se vam morda na prvi pogled tako ne, ne zdi. Potem pa. Eh, mi vidimo samo um, torej špico tega teledene gore, ko pride do naših južnih meja. Leta 2015 bomo se ukvarjali z dvema glavnima točkama in Eh, prizadevali si bomo za prispevek k eh, globalni agendi in tukaj moramo biti dosledni. Dva elementa imamo tukaj, dve točki. Evropska komisija, Evropski svet in parlament, pa tudi nacionalni parlament in nacionalne vlade bi tukaj lahko prinesli spremembo na globalni ravni in prva točka je. Eh, razvojna agenda za obdobje po letu 2015 in v povezavi s tem eh, pogajanja o podnebnih spremembah. In ta dva, ti dve točki nista le dve obrobni točki naših eh, prizadevanj in zavez, ampak to je sama srčika dodatne vrednosti, ki jo Evropska unija lahko prinese na mednarodno prizorišče. To sta dve točki, kjer, ima, kjer smo verodostojni, kjer imamo izkušnje in kjer imamo, upam, tudi lahko odigramo vodilno ulogo. In to lahko tudi spremeni vpliv Evropske unije na globalno agendo. In tukaj bi lahko, pomag, to bi, bi lahko pomagalo tudi celotnemu mednarodnemu okolju in mislim, da se moramo, moramo seveda osredotočiti tudi na krize in poudariti moramo tudi delo uh, in pozitivne dogodke, ki jih lahko prinesemo mi kot Evropska unija globalno in regionalno. In mislim, da je naša možnost v tem smislu, da imamo tukaj velike možnosti. In presenečena sem, da včasih ne, se ne zavedamo, koli, kakšen potencial imamo in koliko orodij imamo na voljo, če uporabimo so politično voljo, ki jo imamo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Um, seveda je ta sestanek uh, komisije komisarjev nekaj, kar čaka, na kar čakamo že pet ali šest let. Tukaj imamo cel grost uh, komisarjev in dosegli bomo sinergijo med komisijo, med uh, svetom in med visoko predstavnico. In mislim, da je to eden od glavnih razlogov, zakaj je bila ta služba in služba za zunanje, zunanje delovanje sploh uh, eh, ustanovljena, in, ustanovljena in tukaj vam želimo resnično veliko uspeha. Gospod Bostinari. Hvala, gospod predsednik. Gospa visoka predstavnica, podpredsednica komisije. Imam dve vprašanje. Prvič. Glede odgovorov na vprašanje Evropskega parlamenta v zvezi s korupcijo v misiji Eulex na Kosovo. A menite, da je gospod Žake še vedno najbolj primeren za revizijo mandata Eulexa, glede na to, da je leta 2008 napisal ta mandat? Drugo vprašanje. Ste koordinatorica našega globalnega ukrepanja na področju zonanih zadev in o petih se boste srečali z drugimi komisarji. Zanima me, kakšno je vaše sporočilo, ki ga boste podali komisarjem v zvezi z Južnim tokom, glede na to, da gre za zonanje zadeve, varnost, energetiko in širitev. Na eni strani imamo nadaljevanje dela v Bolgariji, kar se tiče offshore projektov, imamo Južni tok, ki se na celini ne nadaljuje. Srbija je zavezana k začetku dela, Mačarska podpira južni tok, Avstrija pa je še vedno nekje vmes. Hvala. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ik zou ook eh, mevrouw Moek. Najlepša hvala, gospod predsednik. rad bi pohvalil gospo Mogherini za ta pregled, ki ga je podala. Imamo vprašanje v zvezi z novim eh, varnostnim ozračjem. Pomembno je, da razčistimo zadeve z Rusijo. Za varnost in stabilnost naše celine je treba zagotoviti stabilne odnose z Rusijo. Od leta 1991 naprej smo beležili večinoma mir, sedaj pa smo na pragu nove hladne vojne. Evropa in ZDA so naredili napake v preteklosti. Sedaj potrebujemo izhod iz te krizne situacije. Prihaja namreč do sprejema vedno ostrejših sankcij, kar ni dobro za nikogar. Nismo pa govorili o izhodni strategiji in mene zanima prav ta izhodna strategija, ker je ta bistvena za eh, prihodnost, za varnost v prihodnosti. Hvala. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa Mogherini, želim vam veliko uspeha pri vašem delu in uspešno koordinacijo vseh eh, komisarjev v vašem grozdu. Nekaj komentarjev. Pričakovanja v zvezi z obiskom komisarja Hana in vas v Sarajevu so velika. Vedeti moramo, kdaj bo eh, za, če je sporozum za Bosno in Hercegovino uradno veljati. Na osnovi teh datumov bi lahko na to razvijali celotni postopek v Bosni in Hercegovini. Na kratko o Srbiji. Prejšnji teden smo dosegli uravnoteženo resolucijo eh, o Šešlju. Danes je glavni tožilec Bramers reagiral in sodišče poziva, da Šešlja vrne v Hah. Mislim, da bi morala tudi komisija jasno povedati, da je takšna retorika v letu 2014 nespremljiva politika Evropske unije za zamrznjene konflikte je bistvenega pomena. Imamo Moldavijo, Gruzijo nažalost in Ukrajino, ki so na robu takšnega eh, dogajanja, so predmet ruske politike in tukaj se moramo, tukaj se moramo eh, jasno odzvati. Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi eh, z volitvami, ki so včeraj potekale in kaj eh, se bo zgodilo na naši strani? Hvala. Thank you very much. Thank you very much, Najlepša hvala. Hvala tudi vam, visoka predstavnica. Mislim, da so vaše besede v veliko pomoč za vse nas. Podarili ste zelo pomemben del poročila, ki ga bomo obravnavali jutri in to je vprašanje koordinacije med različnimi ravnmi, različnimi komisarji, različnimi vidiki evropske zunanje politike. Koordinacija je še posebej pomembna zaradi eh, krize v različnih državah okoli nas, naprimer v Libiji. Koordinirati moramo različno, različne eh, politike, politično ukrepanje, energetska varnost, vojaško posredovanje in tako dalje. Koordinirati moramo tudi med različnimi državami članicami. Zanima me, kako boste poskrbeli za to, da se ustrezno odzovemo na krizo v Libiji tudi v luči vaših ukrepov, preden ste postali eh, komisarka in glede na to, da moramo sodelovati tudi z druženimi narodi. Hvala. Uh, Gospa visoka predstavnica, tukaj sem. Kaj pomeni, ko ste v avstrijskem časopisu dejali, da je avtonomni status za regijo Donbass eh, najbolj primeren. To ni v skladu s eh, triletnim posebnim statusom iz porazuma v Minsku. Na to imamo Turčijo, stranka HD je o tem govorila. Potekal je napad v Kabanju, uporabljajo se naprimer, naprimer eh, silosi za pšenico eh, pri teh napadih in tako naprej. A menite, da države članice nudijo dovolj sodobna orožja, ko eh, oborožujejo lokalne sile za boj proti islamski državi in še Hongkong, Kitajska je imenovala nekoga iz spodnjega doma, to ne bi bilo primerno, verjetno ne bo dobro sprejet. Treba se srečati s tistimi, ki protestirajo za demokracijo. Zanima me, kakšen je vaš komentar. A je primerno, da Kitajska ustavi parlament eh, države članice Evropske unije, ki želi tja poslati eh, delegacijo? Najprej bi rad čestital Federiki Mogherini za doslej opravljeno delo. Imam pa dve vprašanje. Najprej, kaj bomo storili eh, v tej slepi ulici, v kateri smo z Rusijo? Zdaj se jedrske rakete streljajo od tu v Rusijo, iz Rusije sem, metaforično seveda. Paziti moramo, kako postopati, če želimo zagotoviti ustrezno gospodarsko povezavo, potem ne moremo v NATO, naprimer, Rusi tako nasprotovati oziroma s potezami v NATO. Zagotovo je treba eh, svojo drž našo državo NATO prilagoditi svoji zunanji varnostni politiki. In še drugo vprašanje kako lahko Evropska unija pritisne na Izrael, zato, da bo zaključila svojo politiko naseljevanja, eh, da bo pristala na dialog o rešitvi dveh držav. To je zagotovo uh, kriza, rešitev katere bi lahko pomenila ključ za uh, Eh, razrešitev eh, očitno, očitne vojne proti muslimanskemu prebivalstvu. Resno težavo imamo, gospod in gospod, imamo še deset minut, vedno več pa je prošen za govor. Mislim, da moramo naslednjič malce drugače organizirati te razprave. Poslance in poslanke Evropskega parlamenta prosim, da so prijazni do naših gostov in jim podamo Eh, besedo v čim večji meri. Mislim, da kot eh, institucija gostiteljica to moramo narediti. Danes in jutri pa lahko tudi drugi podate svoje mnenje. Gospod Helmut Markot bo dobil besedo. Hvala lepa. Tri kratka vprašanja imam. S kakšnimi konkretnimi ukrepi boste podprli politiko za leto 2015. Krizna žarišča se ne razrešujejo. Zanima me, kaj boste storili leto 2015. Naprej, kako ocenjujete odločitev uh, ukrajinskega predsednika, da regijama, omenjenama regijama ne eh, ponudi več sredstev ali menite, da bo to pomeni eskalacijo na mesto deskalacije? De Še tretje vprašanje. Prej je komisar Han dejal, da bi za odpravo sankcij Rusija nekaj morala storiti. Vi pa zdaj čakate na to, da bo Rusija nekaj storila. To verjetno ne more biti rešitev visoke predstavnice za zunanjo politiko. Zato me zanima, kako boste pristopili k Rusiji, zaradi tega, ker ne moremo ostati križem rok, ampak eh, se je treba Rusi približati. Hvala. Zdaj ima besedo gospa Fithert. Hvala, gospod predsednik. Ruska agresija v Ukrajini je nespremljiva in delovni odnosi med Evropsko unijo in atom so izjemno pomembni v tej loči. Federika, ti si bila mlada politična aktivistka in že od tistih časov naprej si zavezana k pogovorom, k kontaktom med Izraelci in Palestinci. Cenim tvoj trud, da se o tem pogovarjamo tudi v Uniji. Rešitev dveh držav je edine, edini način, da se izognemo ekstremizmu. 20 let po sporazumu iz Osla in v nasprotju z drugimi konflikti v tej regiji imamo sedaj na voljo rešitev za ta konflikt. Zanima me, kako lahko podpremo vaš trud, da do te rešitve tudi pride. Hvala. Madame la haute représentante. Gospa, visoka predstavnica, na kratko. Kako boste opredelili prostovoljno strategijo za gospodarski razvoj Evrope in eh, sredozemlja eh, tako na evropski kot tudi afriški strani? Afrika ima ogromno potencijala na različnih področjih in tam poteka tudi boj proti terorizmu, ki je pomemben za mir in stabilnost posod po svetu. Strateška povezanost med Evropo in Afriko je pomembna za ogromno eh, državljanov. Drugič, Rusija in Ukrajina. Marsikaj smo že slišali, razmere so se poslabšale in zaostrile. Mislim, da moramo biti strogi do Rusije, ne moremo sprejeti uh, aneksacije Krima, še posebej glede na to, kaj se dogaja v Donbasu. Nadaljevati pa moramo z dialogom. Za Evropsko unijo ne bi bilo dobro, dobro, če bi se znašla v konfliktu z Rusijo. Ugotoviti moramo, kako priti do konstruktivnih odnosov, potem, ko bomo išli iz te krize. Kakšna bo vloga Evrope v tej strateški usmerjenosti? Tak so mykje. Ehm, vi vil til at med fra Sverige gratulere. Hvala lepa. Eh, tudi jaz bi rad uh, Visoki predstavniki čestitov za opravljeno delo doslej, želimo ji veliko uspeha. Švedske strani bi želel povdariti, kako pomembno je, je da veliko držav opravlja to skupno zunanjo in varnostno politiko. Skupaj. Za nas na švedskem je subsidiarnost zelo pomembna. Verjetno to velja tudi za druge parlamente. Pomembno je, da koordiniramo politiko na nacionalni in evropski ravni, tako kot to počne gospa visoka predstavnica. Kar zadeva sodelovanje, je pomembno, da skupaj napredujemo, da gre vse skupaj v prid Evropske unije in njegovim njenim članicam. Hvala. Sir. <laughs> Uh, dear Madam Vice President, uh, you are right. Uh, most... Gospa podpredsednica, prav imate, večina vprašanj se dotika Ukrajine in pa Rusije. Hvala za to, da ste omogočili poslancem nacionalnih parlamentov to srečanje. Imamo vprašanje v zvezi z razmerami v Ukrajini. Finančne sankcije postanejo učinkovite dolgoročno gledano. Zanima me, kaj lahko naredi Evropska unija na kratki rok, zato da prepreči Rusiji prilivanje olja na ogen v Ukrajini. Ukrajini. Zanima me tudi, če bi rusko sodelovanje v preiskavah, ki potekajo, eh, pomagalo pri zmanjšanju sankcij v prihodnosti. Yes, Najlepša hvala, prihajam iz eh, Danskega parlamenta, sem socialna demokratka. Hvala gospe Mogherini za sestanek v Danskem parlamentu. Hvala, da ste pripravljeni na takšna srečanja. Moje vprašanje se nanaša na agendo po letu 2015. Na kratko ste to omenili. Zdi se mi, da bo tokrat pomembno, da ženske ostanejo zelo visoko na agenti eh, v obdobju po letu 2015. Spolne in reproduktivne pravice morajo biti obravnavane. Zanima me, če boste sprejeli kakšne pobude za to, da bo Evropa imela jasen mandat, za to, da bo Evropska unija združena pri tem vprašanju, ne pa razdeljena, še posebej, kar se tiče spolnih in reproduktivnih pravic. Hvala. To, uh, on... Hvala. Poskušala se bom dotakniti vseh točk. No, mislim, da lahko sprejmemo dejstvo, da gospa Mogherini ne more odgovoriti na vsa vprašanja natančno in detaljno. No, to bi bilo verjetno teže, kot pa obenem nositi tri eh, pare čevlje, ki sem jih prej omenjena. No, držala se bom obljub. Tokrat ni zadnjič, da imamo priložnost za takšno izmenjavo mnen. Bodi si v Evropskem parlamentu, bodi si v nacionalnih parlamentih. Kot ste ravno kar omenili, smo se z nekaterimi že srečali in to v vaših prestolnicah. V dvorani vidim nekaj prijateljev, nekaj znanih obrazov. Moj načrt je, da obiščem vseh 28 nacionalnih parlamentov v nekaj naslednjih mesecih. Brez dvoma se bom v naslednjih mesecih torej srečala z vsemi. Če bom na katero od tem danes pozabila, se lahko o njej seveda pogovarjamo drugič. Vse pa bom dotaknila glavnih tem. Začela bom pri Rusiji in Ukrajini. Opazila sem, da se je večina vprašanj danes nanašala bolj kot ne na Rusijo, in na naše prihodnje odnose oziroma dejanske odnose, ki bi jih lahko eh, gojili z Rusijo. Na eni strani čutimo potrebo v tem, da še naprej gradimo na spoštovanju določenih eh, načel, mednarodnih načel. Po drugi strani pa potrebujemo izhodno strategijo, kot je nekdo dejal. Sama bi temu dejala preprosto strategija, strategija, ki vodi k izboljšanju odnosov, ki so bili zaenkrat precej negativni. Nekateri ste govorili tudi o tem, da moramo sodelovati z vsemi mednarodnimi akteri, ki so dejavni v različnih regijah po svetu, začenši z bližnjim vzhodom in sredozemljem. To velja tudi za Rusijo pri določenih vprašanjih, to velja za jedrska vprašanja, ki jih rešujemo z Iranom, to velja za Sirijo, za bližnjo vzhodni mirovni proces, kjer moramo upoštevati tudi uh, delovanje varnostnega sveta, sveta uh, združenih narodov. Nekdo je govoril tudi o Libiji. Vse skupaj moramo upoštevati. Ne potrebujemo torej izhodne strategije za odnose z Rusijo, ampak preprosto strategijo za odnose z Rusijo. In to z treh vidikov. Prvič, osredotočiti se moramo na uspešnost reform v Ukrajini. In na to smo se zaenkrat že osredotočili. Narediti pa moramo več, kot smo doslej opravili. To je tisto, kar eh, nam bo pomagalo rešiti to krizo. Hvala za vprašanje glede tistih besed v kurjerju, v časopisu v Avstriji govora je bilo o avtonomiji, sama ne govorim eh, nemško, upam, da bomo lahko zapolnila to jezikovno vrzel, šlo je za prevod, govorila sem o decentralizaciji. To je beseda, ki jo uporabljamo, ko govorimo o notranjih reformah, ki jih moramo podpreti v Ukrajini. Evropa lahko skupaj s svetom Evrope naredi veliko, enako velja za sodelovanje z OSE. Ukrajina je zavezana k reformam in upam, da bo te kmalo začela izvajati z novo vlado. Gre za boj proti uh, decentralizaciji, gre za opredelitev ustave. Ukrajina mora prevzeti vodilni, vodilno vlogo pri tem, Evropska unija pa jih eh, lahko podpira ampak vse niti so seveda v njihovih rokah. Drugi element te strategije je seveda pritisk. Sankcije, kot je nekdo dejal, so edina oblika pritiska, ki jo imamo na voljo. Če seveda postavimo ob stran vojaške ukrepe, kar je seveda pametno. Sodelovati moramo tudi z NATO in govoriti v en glas. Razen tega, in s tem ured, pa potrebujemo določeno obliko dialoga, tako da lahko pritisnemo na zadevne akterje in da zagotovimo spoštovanje teh osnovnih načel. Vseeno pa potrebujemo dialog, ki bo omogočal našemu sogovorniku, da izraža svoje pomisleke in o tem se bomo pogovarjali z drugimi komisarji eh, na sestanku, ki se bo začel čez 10 minut. Z različnimi komisarji bomo govorili o različnih dosejih, ki so odprti tako z vidika Ukrajine, kjer podpiramo reforme in eh, usmerjenost v, na, na ta način. Govorili pa bomo tudi o dialogu z Rusko federacijo. Ugotoviti želimo, kakšno je stanje sedaj in na čem lahko gradimo in na kateri ravni lahko začnemo ponovno graditi. Določenih poglavi preprosto ne moremo odpirati, vsaj ne trenutno, pristopiti pa moramo usklajeno, tako da bomo usklajeni z vidika zunanje politike, trgovine, energetske politike in tako dalje. Zagotavljam vam, da je naša strategija usklajena. morda je preveč, če bi rekli, da govorimo v en glas, ampak eh, vsaj kot dober zbor smo slišati. Poteka razprava o sporazumu iz Minska, če je ta zamrznjen, če je padel vodo, v dobrem stanju ravno ni, je pa edini sporazum, ki obstaja in eh, ukrajinsko vodstvo je k njemu še vedno zavezano. Mislim, da moramo podpirati njihov trud, da ohranijo to pot pri življenju. Obisku v Sarajevo. Nekdo je vprašal eh, nekaj v zvezi s tem. Mislim, da je veliko odvisno od reakcije, ki jo bomo dobili. Mandat sveta za zunanje zadeve je bil jasen ugotoviti moramo, kakšna je politična volja in kakšna je pripravljenost za začetek postopka. Ne formalnega postopka, ampak vseeno postopka, ki nam lahko pomaga, da naredimo korak naprej. V tej regiji je nujno, da najdemo pot naprej. Morda bom torej lahko na vaše vprašanje odgovorila potem, ko se vrnemo v petek zvečer. Upam pa, da bomo tam deležni dobrih novic. To pa so novice, ki morajo priti iz Sarajeva, ne iz eh, Bruslja. Brusel je pripravljen na korake naprej, če bomo seveda soglasni, kar se tiče ciljev in poti. Bližnji vzhod in mirovni proces eh, na Bližnjem vzhodu oziroma pomankanje tega mirovnega procesa. Na kakšen način lahko pritisnemo na Izrael oziroma izraelsko vlado, bi sama raje dejala. kako zagotoviti, da se vsi vrnejo za uh, isto mizo in se začnejo pogovarjati. No, poskrbeti moramo, da ta miza obstaja. Trenutno je ni. Imeli smo različne korake, različne faze v zadnjih nekaj mesecih, sedaj pa moramo skupaj z našimi partnerji, začenši z ZDA, pa tudi s ključnimi uh, arabskimi državami, z Arabsko ligo, naprimer z njimi smo se srečali ta vikend na ministerski ravni, tukaj so še Egipt, Jordanija, Saudska Arabija. Vse moramo ponuditi nekakšen okvir, v katerem lahko sodelujejo, v katerem lahko sprožimo razprave med eh, izraelskimi oblastmi in palestinskimi oblastmi. To pomankanje mirovnega procesa vodi k radikalizaciji na obeh stranih in v regiji. Skrbi me ne zgolj pomankanje perspektive za Palestino in pomankanje varnosti za Izrael, ampak predvsem dejstvo, da bo v tem vakumu, ki nastaja v Gazi, zraslo kaj hujšega. In na to se bomo v prihodnosti ozrli v preteklost in se dejali, da bi lahko lažje poskrbeli za rešitev, če bi seveda eh, rešitev poiskali v pravem času. Mislim, da moramo ponovno vdahniti eh, življenje v ta mirovni proces v naslednjih eh, dnevih in tednih. O tem smo se pogovarjali prejšnji teden v Strasburu tukaj v Evropskem parlamentu in mislim, da moramo tudi v Evropi opraviti še nekaj dela. Dejali ste, kaj lahko naredimo oziroma kaj lahko vi naredite, da podpirate ta trud. No, treba je seveda upoštevati dejstvo, da akteri na Bližnem vzhodu potrebujejo nas, zato da uh, omogočimo dialog, ne pa da sodelujemo v dialogu. Omogočiti moramo ta dialog, zagotoviti uravnotežen in modr pristop. Pomiriti je teba, treba vse strani in unesti ščepec uh, modrosti v ukrepanje in razprave v regiji. To je torej pristop, ki ga moramo obrati. Libija popolnoma prav imate. Gre za mešanico eh, diplomacije, zunanje politike, energetike, migracij. To je popolna mešanica, ki lahko bodi si eksplodira, bodi si eh, privede do nečesa čudovitega. In to veliko pove. Bodi si zelo dobro, bodi si zelo slabo. Seveda pa je lahko zelo dobro, če bomo poskrbeli, da gre v tej smeri. Gre za koordinacijo ne toliko različnih eh, komisarjev, ampak bolj različnih držav članic in pa Združenih narodov. To je format, v katerem delamo. Verjetno bomo v naslednjih dnevih že opravili nekaj dela skupaj z Bernardinom Leonom. Ne vem, če so to eh, javne novice, ampak mislim, da ni težava, da o tem govorim. Čez teden eh, se bomo o tem pogovarjali tukaj v Bruslju. Poskrbeli bomo torej za usklajen pristop nisem proti pobudam eh, posameznih držav članic ali pa skupin držav članic, če so seveda vsi ukrepi usklajeni. In mislim, da bi lahko tako postopali v primeru Libije. Nekaterim državam članicam bi lahko podali nalogo, da pripravijo delo Evropske unije skupaj z Združenimi narodi, skupaj z ZDA in uskladijo pristop. To je verjetno eh, ta najtežji scenarij, pred katerim smo. Mislim, da moramo vse različne dele libijske družbe, ki zavračajo terorizem in nasilje, pozvati k isti mizi, zato da bodo poskrbeli, da država ne bo razpadla, da bodo lahko skupaj vladali. Seveda pa je ta pot trnjeva in polna težav. Bernardino Leon že dela v tej smeri in mi ga moramo pri tem podpirati. In še vprašanje v zvezi z Evleksom. Prejšnji teden smo imeli sestanek posebnega odbora Evropskega parlamenta, z nami je bil tudi predsednik odbora AFED. Z Žakem smo se o tem pogovarjali, pripravljen je, da po štirih mesecih formalno poroča o postopku. Pa tudi pred tem. Lahko bi imeli namreč umestno poročilo v posebnem odboru. Trenutno je v procesu obravnave dokumentov in srečan z zadevnimi akteri na koncu januarja oziroma v začetku februarja bi lahko tako dobili neko uvodno oceno stanja v tem formatu. Ne na zadnje pa še obdobje po letu 2015, spolne in reproduktivne pravice in pa vprašanje eh, zdravja. Danes je najprimernejši dan za takšno vprašanje. Pripravljeni smo, da delamo in pripravimo skupno stališče Evropske unije. Imeli bomo eh, svet za zunanje zadeve, ki bo obravnaval razvojna vprašanja čez en teden. Upam, da bomo tam prišli do enotnega stališča Evropske unije. Pred tem sestankom sem se srečala z zadevnimi akterji v Združenih narodih, ki delajo na teh vprašanjih. In mislim, da je to ena od tistih tem, kjer lahko jasno skupno stališče Evropske unije naredi veliko in mislim, da moramo nase prevzeti to odgovornost. Glede Evropskega leta razvoja pa takole. Danes zjutraj sem eh, gledala časovnico za januar in v Rigi bo predstavitev tega leta razvoja 9. januarja, če se ne motim. Upam, da da bo to dober eh, signal, ki bo pokazal, da je k temu zavezan tako zadevni komisar, kot tudi jaz sama. Ta nova metoda dela v komisiji ne temeli zgolj na usklajevanju, na koherentnosti, ampak tudi na politični volji. Razvoj, naše delo na področju trgovine, naše delo na področju energetike, kar zadeva tudi južni tok, danes bo z nami tudi komisar Kaljete. Vse, kar počnemo na področju migracije, eh, kar počnemo v zvezi s tistimi, ki se borijo v tujini, vse to je del zunanje politike. In to je element, ki bi, ki bi ga lahko v tem formatu spremenili. Evropski parlament in številni nacionalni parlamenti k temu že dolgo pozivajo in mislim, da je to edini način pravega ukrepanja v okviru zunanje politike. Sestaviti moramo ta mozaik, ki bo prikazoval naše delo in naše pristojnosti v svetu. Ne zgolj aktivno, ampak proaktivno. Pričakovati moramo, kaj se bo zgodilo. In dobre priprave so bistvenega pomena. Danes me je nekdo vprašal naslednje. Boste imeli čas za razvojno sodelovanje, za podnebna vprašanja? Ja, morala ga bom imeti. Če danes ne vlagamo v instrumente, s katerimi bomo preprečili krizo v prihodnosti, potem se bomo čez pet let, deset let, dvajset let znašli v velikih težavah. Tisti, ki bo na mojem položaju, se bo moral soočati z enako ravnjo krize ali pa še več krizami, če ne bomo razvijali instrumentov, ki lahko preprečujejo takšne eh, krize. Tako na področju eh, razvoja, kot tudi na področju podnebne politike moramo povdariti pomen teh dveh eh, elementov. Orodja, ki jih imamo na voljo, naprimer na področju demokracije in človekovih pravic, so najpomembnejša orodja v naših eh, rokah. S temi orodji lahko stabiliziramo regijo in svet kot takšen. Rezultati morda niso vidni v treh letih, ampak to so edina orodja, ki lahko privedejo do redobrih rezultatov čez pet let. Zato potrebujemo ustrezne vire, pa tudi politično voljo. Na koncu vas prosim, da me boste opravičili pri komisarjih, glede na to, da bom zamudila na sestanek. Obljubim, da se bomo s poslanci Evropskega parlamenta kmalo ponovno srečali, morda ne naslednji teden, ampak kmalo. Gostom iz nacionalnih parlamentov pa prav tako obljubljam, da bom obiskala vaše države članice. Hvala in se vidimo ponovno. Thank you. Gospe in gospodje, najlepša hvala. Mislim, da moramo naslednjič narediti več prostora na dnevnem redu in več ljudem dati čas za govor. Tega sem se naučil danes in tako bomo lahko imeli malce širšo razpravo. So thank you very much. Hvala. Sedaj pa bomo začeli z razpravo o Moldaviji. Naše delegacije so še vedno v državi. Prosim za nekaj tišine, prosim. Prosim vas, da tiho zapustite dvorano. Vi tam. Čaka nas razprava o Moldaviji, tako da se morate vsi pomiriti. Dobili ste prvo izjavo Ovset in drugih tudi Evropskega parlamenta v zvezi z volitvami. Izjava govori tako o dobrih plateh, kot tudi o slabih plateh, o pomakljivostih, ampak mislim, da se vsi strinjajo, da so bile volitve poštene in demokratične. Zadnje novice glede rezultatov kažejo, glede na to, da so prešteli približno 95 odstotkov glasov, da so pro evropske stranke, demokrati, stranka Lange Fide in pa liberalci dobili 55 sedežev od 101 sedeža. Videti je torej, da so prišli do proevropske večine. Sam v to v zadnjih dnevih nisem vedno verjel, glede na eh, tiste preliminarne rezultate, ki smo jih dobili sinoči. Sedaj pa obstaja precej dobra možnost za ustrezno izvajanje pirožitvenega in prostotrgovinskega sporazuma. To pomeni tudi, da moramo več pozornosti posvetiti globalnim strateškim razpravam. Ne gre zgolj za prosto trgovino. Kdo je ta gospa, ki govori? Več moramo narediti, takšnim državam moramo dati možnost prostovoljne in proste izbire. Z omejevanjem trgovine in s PR-om, financiranjem nove stranke, je Rusija vplivala na kampanjo v zadnjem času. To pomeni, da smo mi precej nedolžni v teh vodah in eh, da moramo več pozornosti posvetiti obravnavi teh tem, tako kot smo to počeli v preteklosti, naprimer v primeru Ukrajine in eh, Gruzije. sporazum med Rusijo in Abhazijo kaže, da gre vse skupaj v isto smer in to smo danes že slišali. Rezultat v Moldaviji pomeni, da se ohranja mandat za proevropsko politiko. Ta proces pa moramo voditi malce bolj profesionalno kot doslej, takšno je moje mnenje. včasih je pač takšno malo državo nekje na vzhodu, treba je imati eh, resno. Moskovski medved vse skupaj jemlje resno. Včasih nimamo politične strategije, ampak zgolj tehnokratske eh, rešitve in programe, nimamo pa celovite, celostne strategije za takšne države. Še en komentar imam. Glede na trenutne razmere moramo narediti naslednje. Takole bi lahko dejali. Rusija je pozivala k prostotrgovinskemu sporazumu od Vladivostoka do Lizbone. S tem se strinjam. Mislim, da je dobra odločitev, da si prizadevamo za dobre odnose z Rusijo. Ampak seveda moramo vsaki državi omogočiti, da sama izbere, na kateri strani pogajan bo. Če Moldavija, Ukrajina, Gruzija rečejo, da nočejo, da jih predstavlja Moskva, potem je to njihova pravica. Imajo to pravico izbire. Imamo sporazum iz Helsinkov, in tam jasno piše, da je ozemeljska celovitost pravica vsake države, da se lahko vsaka država pogaja v lastnih sporazumih, dogovorih in pogodbah. Tudi v drugih mednarodnih zakonodajnih aktih najdemo suvereno pravico narodov, ki se lahko sami odločajo, v katero smer želijo. Razprava je sedaj odprta. Kdo želi besedo? Polkanjeto mr president i would like to express my particular uh, pleasure about. rada bi izrazila zadovoljstvo nad rezultati volitev nekaj tednov pred volitvami. Eh, smo bili na obisku in takrat nismo bili pripričani, kako se bo vse skupaj izteklo. Uh, ko smo bili tam, smo jasno izrazili podporo Evropskega parlamenta eh, v pripravah na volitve. Povedali pa smo jim tudi, da bomo po volitvah zelo zahtevni glede reform. Jasno smo jim povedali, kaj bomo zahtevali. Zahtevali bomo, da se reforme jasno izvedajo. Evropska unija bo v reformnem procesu Moldavijo podprla, tiste države, ki so bile leta 1991 na tej točki, so danes članice Evropske unije. To so države, ki imajo nedavne izkušnje, zagrešile so napake in dosegle uspeh. Zdaj morajo te izkušnje pomagati Moldaviji pri ustrezni tranziciji. Naše izkušnje so najbolj prepričljive, dokazujejo, da je evropska opcija najboljša. Uh, eh, uh, eh, eh, ich bin eher froh, dass hier wieder die Moldau uh, ins Geschäft. Hvala lepa. Veseli me, da se pogovarjamo o Moldaviji po tem odličnem rezultatu sinoči. Moram pa to povezati s prejšnjo razpravo. Če bomo Zahodni Balkan in Moldavijo predolgo držali na strani, potem bodo frustracije postale predhude. To je ena stvar. Druga stvar. Ruska federacija ne bori gospodarske vojne le z Ukrajino, ampak tudi z Moldavijo. Ovira uvoz in izvoz. Moldavijo bomo nad vodo obdržali le, če ji bomo pomagali, če bomo odprli svoj trg za Moldavijo. Ne moramo čakati na to, da se v Moldaviji situacija, gospodarska situacija še poslabša pod ruskim pritiskom, še posebej, ker je Moldavija ena izmed narodnejših držav v Evropi. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Nekaj komentarjev mi dovolite. Sem eden izmed tistih, ki posebej toplo pozdravlja rezultate včerajšnjih volitev v Moldaviji. Nikar pa ne pozabimo na vzdušje pred volitvami na velik pritisk Rusije in proruskih sil v Moldaviji. Sankcije, ki so bile v popolnem neskladju s pravili STO, niso imele učinka. Zahvaljujoč naši podpori se je Moldavija lahko ubranila ruskih sankcij. Zdaj Moldavija potrebuje Evropo. Nas, Evropski parlament, nacionalne parlamente, Evropsko komisijo. Mi smo tisti, ki lahko proevropskim silam priskočimo na pomoč, zato da bo v Moldaviji boljša vlada, čim prej začela delati. Vlada, ki bo podpirala evropski projekt in zagotovila koristi svojim državljanom. Prav tako pa moramo zagotoviti da bo Moldavija ustrezno izvedla stabilizacijski sporozum, saj se bo le tako lahko ustvarilo temelj za nadaljne približevanje Evropski uniji. Slišali smo govorice o tem, da je Moldavsko sodišče prepovedalo eni stranki nastopiti na volitvah. Če neko stranko financira Moskva in njen vodja zagotavlja, da zastopa ruske interese, stranko se potem poveže še z osebami, ki so organizirale nasilne napade in ki ogrožajo stabilnost in eh, kohezijo Moldavije. To ni več samo še kar neka stranka, ampak ima to velike posledice širše gledano. Ali lahko Potem sodimo tudi, da Rusija financira druge protievropske stranke po Evropi. Ali je to sploh dovoljeno, kaj lahko storimo, ali bomo pustili status quo v imenu demokracije, glede na to, da Rusija pravzaprav eh, skuša izpodkopati evropski projekt posod po eh, Evropi. Gospod Preda. Hvala. Strinjam se s kolegom iz skupine socialistov, ki je dejal, da stranka Patria ni imela pravice sodelovati v kampanji, ker so bili tri dni pred volitvami prikazani jasni, jasni dokazi v zvezi eh, s financiranjem Moskve volilni zakon prepoveduje takšno financiranje stranke, ki prihaja od zune. To je seveda slabo za evropsko ozračje. Stranke, ki delujejo v nekaterih državah članicah, verjetno prav tako eh, dobivajo ruska sredstva. Zdi se, da se vračamo v eh, v sredino prejšnjega stoletja, ko so eh, ruski rubli financirali marsikaj. To ni dobro za nikogar. Tri proevropsko usmerjene stranke pripadajo Evropski ljudski stranki, liberalcem in socialistom, ki nastopajo tukaj v Evropskem parlamentu. Gospod Filat, gospod Gibo sta že dejala, da si prizadevate za proevropsko koalicijo. Brez dvoma bo gospod Lupo iz eh, skupine socialistov prav tako stopil v to skupino, tako da bomo imeli v Kišinjevo ponovno proevropsko vlado. Vlada, ki predaja sedaj svoje vajeti v roke nove vlade, je jasno povedala, da bo leta 2015 država uložila prošnje za kandidaturo. V poročilu gospoda Ostrevičijosa, o katerem smo glasovali na zadnjem plenarnem zasedanju, je to prav tako izpostavljeno. Podpreti jih moramo, gre za politično zelo občutljivo temo in na to se moramo pripraviti. Najlepša hvala. Hvala, senjora Ostrevičijos. Gospod Ostrevičijos. Thank you, Chairman. Indeed, uh, colleagues. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Moldaviji, moldavskemu narodu lahko čestitamo za aktivno udeležbo na volitvah. Lahko pa čestitamo tudi Evropskemu parlamentu, ki je sprejel pravo odločitev in ratificiral pridružitveni sporazum z Republiko Moldavijo še pravočasno. Mislim, da so razumeli naše sporočilo, da smo v tej bitki skupaj. Eh, moldavski narod se mora zdaj ozreti v prihodnost in ne v preteklost. In v prihodnosti izbrati pravo pot, da vodi v Evropo. Upam, da bodo te volitve odskočna deska za oblikovanje prave, solidne vlade v Moldavi, ki bo ne le proevropska, ampak proaktivna da bo to vlada, ki se bo borila proti korupciji, zagotovila ustrezno vodenje države in se držala za črtane poti reform. Res je, Moldavija mora marsikaj storiti, reformirati gospodarski in politični okvir za to, da bodo podjetja bolj uspešna, da bodo ustvarila delovna mesta, zagotovila blaginjo vsej državi. Kolegi, upam, da je to priložnost, da pokažemo, da imajo države, ki zberajo pravo pot, perspektivo v Evropi. Zato včerajšnje volitve zahtevajo od nas, da takšnim državam pokažemo pot proti reformam, spodbudimo jih pozivam evropske institucije in države članice naj Moldavijo podprejo strokovnim znanjem in z drugimi viri zagotovijo Moldaviji dostop do evropskega trga, saj bomo le tako zagotovili, da bo Moldova naslednji, eh, naslednja zgodba o uspehu evropskih reform. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bomo počakali eh, predstavnika nizozemskega veleposlaništva. Čez nekaj minut bomo nadaljevali s tem. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio de tener una reunión informativa con Pietro. Zdaj pa bomo, spoštovani kolegi, imeli ne uradno srečanje s stalnim predstavnikom nizozemskem pri EU o zelo aktualnem vprašanju, to pa je stanje preiskave v zvezi s narečo leta MH17 v Ukrajini. Eh, zdaj so nizozemski organi končno prejeli autorizacijo, da pregledajo črno škatlo in zato zdaj z veseljem predajam besedo Pietru de Hroerju. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za to drugo, že drugo priložnost, da spregovorim pred tem odborom o trenutnem stanju preiskave v zvezi z nesrečo leta MH17 let MH17 je 17. julija letos strmoglavil. To je povzročilo smrt 298 potnikov in članov posadke. Mednarodna skupnost je soglasno obsodila to nesrečo in zahtevala ustrezno preiskavo. Tri prioritete so bile takrat zastavljene. Prva je repatriacija, svetu je uh, vračanje domov, ostankov uh, in predmetov, ki so uh, la, bila last uh, potnikov. Potem pa je tu tudi kazenski pregon tistih, ki so uh, odgovorni za nesrečo Tretja prioriteta pa je bila tudi ustrezna preiskava. In tudi uh, eh, varnosti svet združenih narodov je 1. julija sprejela resolucija 2166 glede te nesreče. Evropski parlament je podporil nizozemsko pri uh, spremljanju preiskave in upam, da lahko nizozemska še naprej računa na javno in politično podporo Evropskega parlamenta pri tem delu naj zdaj eh, poročam o teh treh mednarodnih prioritetah in predstavim še delo, ki nas čaka v prihodnje. Upam, da boste razumeli, da v imenu nizozemske vlade želim predstaviti objektivn pogled nizozemske vlade na ukrepe in delo, ki je bilo že eh, izvedeno. Najprej repatriacija, identifikacija. V dnevih po nesreči sta se Ukrajina in nizozemska dogovorili, da bo eh, identifikacija potekala na nizozemskem. Nizozemska, Avstralija in Malezija eh, naj bi skupaj oblikovali misijo za repatriacijo. Eh, nedavni zunani minister Timmermans, da je prvi podpredsednik Evropske komisije, je odpotoval s forenzičnimi strokovnjaki v Ukrajino, kjer so bili pripravljeni začeti z delom. Potem, ko so vzpostavili sedež v, v Ukrajini, so načrtovali prvi obisk kraja nesreča. Le kratki obiski so bili potem na, eh, dovoljeni zaradi varnostne situacije. Eh, Ose je spremljala varnostno situacijo in rad bi izrazil eh, hvaležnost ovse za vse delo eh, in podporo. Albert Perh, ki je bil vodja misije eh, in misija je 26. julija pod njegovim vodstvom začela z delom. Veliko trupel je, so prve ekipe že zbrale. Augusta zaradi varnostne situacije potem delo ni bilo več mogoče augusta, septembra in oktobra je nizozemska bila v stalnem stiku z ovse. Skušala je zagotoviti dostop do kraja nesreče. Evropski svet in svet Evropske unije sta podarila uh, eh, večkrat v svojih besedilih, da je treba zagotoviti varen dostop do kraja nesreče, da je to temeljni m, mm, pogoj za zagotovitev primirja v Ukrajini. V Eindhoven so 29. novembra prispeli še zadnji ostanki, ki so zdaj v vojašnici v Heldrsnu. Tam se bo izvedlo identifikacijo. 289 od 298 žrtev eh, smo že uspeli identificirati, ampak kot eh, si lahko predstavljate, delo še poteka tudi zaradi tega, ker smo pretekli petek Eh, domov pripeljali še zadnje ostanke. Druga prioriteta je tehnična eh, in strokovna preiskava nesreča. 13. priloga konvencije o eh, mednarodnem letalstvu, to je Čikaška konvencija, vzpostavlja jasne parametre za preiskave mednarodnih letalskih nesreč. Država kjer se je zgodila nesreča, je bila Ukrajina, zato je imela glavno odgovornost za izvedbo preiskave. V skladu s priložnostjo številka 13. konvencije uh, preiskava letalske nesreče uh, omogoča eh, omogoča preiskavo tudi pod nadzorom nizozemskega neodvisnega organa, mednarod, celotna ekipa iz Nizozemska, Ukrajine, Rusije, eh, Avstralije in Malezije, eh, kot tudi s predstavniki EASE e in eh, predstavniki IKAO so sodelovali v preiskavi vseh okoliščin nesreče. Nizozemski organ je zdaj že 9. septembra predstavil prvo poročilo, ki ugotavlja, da je škoda spredaj v letalu uh, pokazala na to, da je letalo zadelo nekaj uh, objektov, s tem se je uh, izključila možnost, da je letalo strmogava zaradi terorističnega napada znotraj letala ali pa zaradi mehanske napake. Za namen eh, preiskave so bili uh, skrajna sreča uh, pobrani ostanki letala s privolitvijo vseh vključenih strani in tudi lokalnih organov, ki so pomagali pri pobiranju ostankov. Dokler ne bo zaključena preiskava, ne bomo uh, sprejeli nobenih uh, odločitev. Eh, nizozemski organ bo končno poročilo predstavil sredi leta 2015. Namen preiskave je določiti, kako je prišlo do nesreče, ne pa določiti, kdo je za njo kriv. Kazenska, preis kazenska preiskava bo uh, odločala o tem, to pa je tretja prioriteta. Več držav ima uh, pristojnost uh, pri tej nesreči in so že začele s preiskavo. Uh, skupna preiskovalna ekipa je bila 7. augusta uh, eh, sklicana za to, da bi začela z delom. Tu gre za ekipo nizozemske, Ukrajine, Avstralije in Belgije, uh, ki sodeluje tudi z drugimi državami, med njimi Malezijo. Mm, Nizozemski javni tožilec uh, koordinira delo preiskovalne ekipe to preiskavo pa se izvaja popolnoma neodvisno. Javni tožilec je zdaj dejal, da bo kazenska preiskava trajala dolgo zaradi kompleksnosti in občutljivosti tega primera, kot tudi zaradi mednarodne dimenzije. Nizozemska vlada ne špekulira, niti ne obtožuje nikogar glede pravne odgovornosti za nesrečo, dokler in bo to uh, pri tem ustrajala, dokler ne bo zaključena preiskava. Na koncu naj še enkrat. Eh, opozorim na to, da je treba opraviti še veliko dela. Eh, no, ena izmed treh prioritet še ni bila popolnoma eh, izvedena. Pri prvi sem že dejal, obstaja še vedno devet žrtev, ki jih je treba identificirati, da bi bila identifikacija mogoča bo zagotovo še enkrat potrebno odpotovati na kraj nesreče nekaj delov uh, območja, kjer je nastala nesreča, še ni bilo preis, uh, preiskanih. Obstaja še nekaj pogorelišč, kjer je treba še upraviti preiskavo. Treba pa je vse skupaj izvesti seveda v skladu uh, z določbami 13. priloge Čikaške konvencije. Tudi torej, tehnična preiskava mora steči do konca. Uh, ta preiskava mora biti popolnoma tehnično strokovna in nepolitizirana. Na noben način ne smemo ogroziti uh, kredibilnosti in neodvisnosti uh, mednarodne preiskovalne ekipe. Ne moramo izključiti možnosti tudi, da bo treba še enkrat obiskati kraj nesreče tudi za uh, namene tehnične uh, preiskave. Kot sem že dejal prejšnji teden, teden predtem, uh, se ostanke eh, pobira z kraja nesreče. Tisti kosi, ki so pomembni za preiskavo, eh, bodo zahtevani na nizozemskem in upam, da bodo prispeli prihodni teden. Pri tretji prioriteti, to je kazenska preiskava, ki koordinira poteka v več državah, tudi na nizozemskem, ta zahteva tesno sodelovanje vseh strani, ki so vključene vse pozivamo, da se odzovejo na eh, zahteve za pravno pomoč, ki jih lahko pričakujejo. Kot sem že dejal, nizozemska vlada ima vodilno vlogo pri tej preiskavi in ne bo eh, zauzela stališča glede pravne odgovornosti za to nesrečo, dokler ne bo eh, zaključena preiskava. Na koncu naj še enkrat povem, da. Nizozemska želi izpolniti odgovornost, ki jih ima pri teh prioritetah. Nizozemska vlada, vključno eh, z ministerskim predsednikom, od vsega začetka podarejo, da gre tu za kompleksno nalogo, ki zahteva sodelovanje in koordinacijo in pa eh, enotne cilje. S pomočjo mednarodnih prijateljev bomo eh, storili vse, kar bo mogoče, da se priskavo lahko zaključi. To eh, dolgujemo žrtvam. Najlepša hvala, Peter, za tem poročilu o preiskavi o um, letalu MH17. Hvala, Elmarju, da si uvrstil to na dnevni red. E, moji kolegi in tudi sama e, in tudi v imenu drugih e, kolegov se zahvaljujem za to. Ta nesreča je imela veliko vpliv na naše družbo od 289 potnikov, je jih je bilo kar 96 nizozemcev, 169 nizozemcev. In pomembno je, da se je večina trupel že povrnila domov. Vendar pa sedaj sorodniki želijo jasne odgovore o tem, kaj se je zgodilo tistega dne. In žal bo za to potrebno še nekaj časa, verjetno kar dolgo časa. Kot uh, vodja odbora za umenjene zadeve, sem bila poleti vključena v to, pogovarjali smo se z ministri o tem, kako postopati v obdobju po, po nesreči v tej uh, zelo uh, občutljivi situaciji med Rusijo in Ukrajino. Obenem pa smo eh, seveda skušali najti odgovore za družine, podpirati jih v njihovi žalosti. Sama sem bila v Anthofnu štirikrat in, in tudi prisotna sem bila, ko so se uh, ostanki vrnili domov in vsi upamo, da v tekom nekaj mesecev, čez nekaj mesecev, torej, da bo jasno, kaj je povzročila to ne, povzročilo nesrečo. Uh, pomembno je, da se izvede mednarodna raziskava zelo skrbno glede na vse občutljivosti. In hvala vam vsem za podporo. Dobro je, da vsi kolegi evropejci nam kažejo solidarnost, nam izražajo uh, solidarnost nam in vsem tistim drugim državam, ki so izgubile svoje državljane v tej uh, grozni nesreči. Najlepša hvala. Yes, thank you, uh, thank you, Elmar. Najlepša hvala, Elmar. Tudi sama bi želela izraziti uh, hvaležna za to, da si to uvrstil na dnevni red in da ima uh, stalni predstavnik nizozemske priložnost, da nam je povedal, kaj se je, kako napreduje raziskava. Torej, najprej, najpomembnejša je naša moralna zaveza do družin, uh, žrtev, da nadaljujemo s tem postopkom do, do uh, faze, ko bodo vsi uh, odgovorni, obtoženi. Ali bi lahko bili bolj specifični v tem tretjem koraku, govorili ste na dolgo o tehnični strokovni preiskavi in o tem, da pričakujemo končno poročilo na sredini leta 2015. Vemo, da bo to trajalo dlje, ampak na začetku svojega govora ste povedali, da ste vedno čutili podporo Evropskega parlamenta in želim povdariti, da imate to podporo in Zato me zanima, kaj lahko mi storimo, da bi pospešili ta postopek, torej ta tretji korak, tako da bodo odgovorni, obtoženi. Kako lahko uh, stopnjujemo pritisk, kaj lahko mi naredimo, da se to, uh, da se to stori. In želim čestitati nizozemski za način, kako je vodila ta postopek in preiskavo. Družine žrtev pa uh, pričakujejo, da bomo naredili tudi ta tretji korak in prosim vas, da nam poveste kaj več o tem. Prosim, če ste lahko malo bolj specifični. Hvala, gospod predsedujoči. Hvaležnost. I tudi z moje strani in strani kolegov iz nacionalnih in uh, Evropskega parlamenta. Imela pa bi eno vprašanje. Ali bi lahko, ko bo tehnično poročilo končano in tudi eh, kazenska preiskava končala, ali bi to vse lahko predstavili pred odborom za zunanje zadeve eh, Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, da ste tukaj z nami in nas obveščate o tej grozoviti nesreči, ki nas je prizadela. Prišlo je celo do zaslišanja na to temo in sedaj pa imamo uh, dopolnitev informacij. Nekaj točk pa nas skrbi in imel bi dve vprašanje za gospa, gospoda Degojarja. Material, doka, dokazni material te nesreče z dne 17. julija. Ali obstaja nek kak varnostni ukrep um, ali je bil najden kakšen material, ki lahko razjasni vzroke za to tragedijo ali se je morda ta material vsem tem času porazgubil. Drugo vprašanje pa zadeva nadaljne preiskave. Gre za let nad Ukrajino v ukrajinskem zračnem prostoru in del informacij med varnostnimi službami in eh, let, civilnimi letalskimi družbami, nekatere namreč tam letijo, druge ne. Ali imate kakšne informacije o tem vidiku preiskav? You, Najlepša, gospod predsednik, tudi hvala gospodu Van Hojeru. Vsem tistim, ki so izgubili žrtve v tem uh, letalski nesreči, vsi ti potrebujejo resničnost in upam, da bo. Uh, v tem parlamentu tudi eh, slišali te neodvisne strokovnjake, o katerih je ambasador govoril. Nekaj vprašanj. Zakaj je Nizozemska, Belgija, Združeno kraljestvo in Ukrajina eh, podpisala eh, sporazum o neraskrivanju eh, podatkov? Ali obstaja nek eh, veto eh, pri tem razkrivanju? Eh, mislim, da nas to lahko zelo skrbi. Ali obstaja kakšen razlog, da Malezija ni bila vključena v, ta, eh, v to klauzulo o neraskrivanju? In kaj nizozemska vlada počne, da bi zagotovili, da vse letalske kompanije, vse letalske družbe so uh, in so obveščene glede tvegan pri letih nad določenimi območji. In skrivnost je, zakaj malezijska družba o tem ni bila obveščena, druge pa so bile obveščene torej o teženih preletanja določenih eh, regij. In evropsko sodelovanje eh, pri preprečevanju takih tragedij se mi zdi ključnega pomena. Drugo vprašanje je, ali se nizozemska vlada strinja, da je čudno, da parlament, kot recimo nemški parlament, lahko eh, medtem, ko nizozemski parlamentarci pa ne morejo videti eh, satelitskih, mm, satelitskih slik. In kaj se je tehnično in kazensko zgodilo in kdo je za to odgovoren, mene to zanima. Najlepša hvala. Lo primero, dar la felicitación al señor de Hoyer por su exposición. Lepša hvala in čestitka ambasadri de Hoyerju za njegovo kratko in jedrnato poročilo. To je dokaz, da nizozemska dobro dela, vendar pa me je presenetila previdnost. Ne ve se še, kakšne so bile okoliščine čeprav se zdi, da je prišlo do napake. Potem pa bi želela povedati, da ta nesreča, o kateri smo govorili v odboru za zunanje zadeve, torej da ta previdnost, da ne obtožujemo prehitro, zagotoviti si moramo, da bomo vedno pripravljeni prisluhniti in upamo, da se bo vse zaključilo na zadovoljiv način. Kdaj pa mislite, da bomo lahko dobili vse te odgovore? Kdaj mislite, da bodo stvari zaključene? Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi vsem poslancem za ta vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na njih. Prvo vprašanje je zadevalo, kaj lahko Evropski parlament naredi, kako lahko pomaga pri razvoju teh dveh eh, preiskav in pri eh, repatriaciji žrtev. Kaj lahko tu parlament stori? Najbolj praktič, praktičnega vidika kar lahko parlament naredi, sta dve stvari. Prvič, pri kazenski preiskavi bo prišlo do mm, prošen za pravno pomoč v povezavi s tretjimi državami. In običajno je, da med tožilci in to je običajna stvar med tožilci in um, državami. Vendar pa bi bilo dobro, da parlament to nadzira in da tiste države, ki se jih zaprosi za pravno pomoč, da jo resnično tudi nudijo. In drugič, kot sem že nakazal, morda bi bilo potrebno, da, bi se, da, da se bomo vrnili na kraj nesreče za nadaljne eh, preiskave in to je še vedno nekaj zelo zapletenega zaradi varnostne situacije na tem kraju. Varnostna situacija tam je zelo težka. Premir je, je, se pogosto krši in dobro bi bilo, če bi parlament še naprej ustrajal pri vseh straneh, da se držijo uh, sporazume iz Minska in primirja. Potem glede vprašanja, ali ta odbor, ali bo ta odbor seznanjen z izidom kazenske preiskave. Moja vlada bo z veseljem vam um, nudila, tudi nudila Evropskemu parlamentu vse informacije. Eh, ki jih bo nudila tudi našemu nacionalnemu parlamentu. To so informacije odprte narave in zagotovo bom ta predlog predal prestolnici. Glede um, materijala in ostankov, če se, so bili ti dokazi um, ukradeni ali so kako izginili, kot si lahko predstavljate, Um, sam ne poznam najbolje dela odbora za varnost, ampak v teku preiskav na nizozemskem in rekonstrukcije, eh, ki jo bomo naredili z ostanki. Mm, nihče ne ve, mm, če se bomo torej lahko vrnili. Najprej bomo proučili vse ostanke, ki smo jih že zbrali to so zbrali na pameten način, torej na podlagi prejšnjih obiskov tega kraja, kraja nesreče in na podlagi um, znanja o preiskavi. Določili so, kateri elementi nesreče, z kraja samega, kateri elemente želijo najti. In 23. decembra se je odbor za varnost uh, um, je zbral vse ves material, ki ga je potreboval in ki ga je želel zbrati. In sedaj torej mm, čakamo na nadaljne korake pri preiskavi. Potem vprašanje o informacijah o varnosti preleta in letov nad območji, kot je vzhodna Ukrajina v času sovražnosti. To je zelo zapleteno vprašanje um, sporočanja raznim kom, družbam. In tukaj bi morda moral povedati dve stvari. Prva je, seveda, ne glede na, na, na, na to, kako težka situacija je se zgodila s to nesrečo, mi se vsi trudimo in prejšnji teden smo v IKV razpravljali uh, o pravilih in postopkih, ki bi se jih uporabilo v takih primerjih. In povedati moram, da, da ni bilo zastavljeno vprašanje, zakaj malezijska družba ni bila obveščena o varnostni situaciji tam. Stanje je trenutno naslednje. Vsakič, ko obstaja potrjeno tveganje, je to javno in vsaka družba mora poiskati to informacijo in sprejeti odločitev na tej podlagi. Vprašanje o varnostnih informacijah, eh, ki naj bi jih imele na voljo letalske družbe, tukaj ne moremo odgovoriti in ne vem, kako bi lahko uh, tajne podatke uh, delili z javnimi podjetji, kot so naprimer letalske družbe. Potem naslednje vprašanje, zakaj ima Bundestag dostop do satelitskih slik in drugih varnostnih podatkov? Naša vlada se zaveda vseh publikacij na to temo in lahko rečem, da je del kazenske, eh, kazenske preiskave in da bodo tožilci skušali pridobiti vse varnostne in druge podatke, ki so na voljo in dostopni, vključno z satelitskimi slikami, o katerih so poročali mediji. In prepričan sem, da bomo dobili dostop do materijala ki je potreben za izvedbo kazenske preiskave. Koliko časa bodo trajale preiskave? Povedal sem že, da odbor za varnost in njegov, njegove preiskave lahko trajajo do približno polovice leta 2015 in preiskave na tako, tako zapletene nesreče, ki trajajo eno leto, to pravzaprav pri takih primerjih ni dolgo obdobje. Za take nesreče ni dolgo obdobje in upam, da me ne boste držali za besedo, če bo to trajalo dlje. Ampak mi tako računamo kazenska preiskava glede na uh, zapletenost pa bo trajala dlje. Verjetno želite vedeti bolj natančno, koliko časa. Če bi moral sedaj um, postaviti nek rok, bi rekel, da bo to trajalo um, še vse v leto 2016. Ampak tudi tukaj morate upoštevati zapletenost uh, teh. Uh, take preiskave, zaradi tega se mi to obdobje ne zdi predolgo. Gospod predsedujoči, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Najlepša hvala. Lepša hvala. Nobenega dodatnega vprašanja ne vidim. Tudi sam bi želel. Ne? Še nekdo zadaj? Izvolite understand we can continue with questions, right? Yeah. Ja. Lahko zastavimo še dodatno vprašanje? Da, imamo vprašanje, če nameravate uh, torej poiskati tudi um, dokaze o tem, kdo je odgovoren. Vse veste zarote glede ukrajinske odgovornosti in to dela veliko, veliko škode. In uh, če imate kakšne podatke, da to ni res, ali ste pripravljeni uh, nas seznaniti s takimi podatki, ali bo to javno? Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod veleposlanik, želela bi izraziti svoje sožalje nizozemski zaradi te nesreče letala MH17. Resrično to globoko čutimo, sama predstavljam uh, eh, Polsko in vedno pri, pri, pri, primerjamo te okoliščine z nesrečo iz Smolenska. Želela bi čestitati nizozemski vladi najprej zaradi sporazuma, ki ga je podpisala z Ukrajino glede identifikacije trupel na nizozemskemu zemlju. Mislim, da je to zelo pomembno. To je omogočilo, da smo se izognili pravim, pravi katastrofi. Na polskem imamo še vedno, čutimo posledice. um, še vedno spravljamo o tem, zakaj smo prepustili Rusom, da izvedejo identifikacijo. Potem pa bi želela čestitati vam zaradi internaci internacionalizacije te strokovne, te tehnične preiskave. Zelo pomembno je imeti neodvisne strokovnjake, ki ocenjujejo tehnične podrobnosti. Zagotovo bo za to potrebno še veliko časa, da bi prišli do končnega poročila, menim pa, In na podlagi polske izkušnje s takimi dogodki mislim, da ste vsaj zagotovili pravilen potek eh, preiskave in to je izjemno, izjemno pomembno. Hvala, gospod predsedujoči, gospod veleposlanik. Odgovorili ste na številne vprašanja, niste pa odgovorili o tem, da so Nizozemska, Belgija in Ukrajina podpisale uh, sporazum o nerazkrivanju podatkov. Zakaj ima nekatere države veto in zakaj Malezija ni bila vključena v ta preiskovalno ekipo? Brok. Hvala, gospod predsedujoči gospod veleposlavnik, so žalje tudi s strani eh, delegacije za stike z Ukrajino zaradi žrtev iz te nesreče. Želel pa bi slišati oceno sodelovanja z ukrajinskimi oblastmi glede na to, da je um, letalo Mm, strmoglavilo na območju, do katerega eh, eh, te niti nimajo dostopa. Potem pa še podatki in ocena o tem, kaj se je v resnici zgodilo. Tukaj niste bili zelo konkretni. Najlepša hvala. Chair, thank you very much. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede teorij zarote, In na to bom odgovoril s tem, da bom še enkrat povedal, da moramo počakati na izide preiskav. Tako preiskave Eh, odbora za varnost kot preiskave skupne preiskovalne ekipe, kjer bodo iskali pravno odgovornost in ne bom podal nobene izjave o odgovornosti ali neodgovornosti. Tako da bodo preiskovalci lahko delali neodvisno, brez kakršnega koli pritiska drugo. Drugič, zahvaljujem se vam za prijazne besede, za pohvalo um, dejstva, da smo internacionalizirali to preiskavo. Zavedamo se, da Šikaška konvencija um, jasno določa, kdo ima odgovornost pri taki preiskavi, ampak glede na kompleksnost te nesreče, je to v korist vsem. Vsem je v korist, da smo za številnimi državami se dogovorili o tem, kako bomo izvajali preiskavo in hvaležni smo tudi ukrajinskim oblastem za sodelovanje, pa tudi drugim mednarodnim partnerjem, ki sodelujejo z nami. Opravičujem se, gospe Mishake, da nisem odgovoril na njeno vprašanje. Odgovor je, ne obstaja nobenega veta, ne obstaja nobeden veto, več pa o tem sporazumu ne morem povedati. Zakaj Malezija ni članica skupne preiskovalne enote? Tukaj lahko povem, da smo v dobrih odnosih z Malezici in Malezija je povedala, da želi sodelovati pri preiskavi in resnično sodelujejo in so zelo vključeni v preiskavo. Če pa je polnopravni, če bo polnopravni član eh, te ekipe ali ne, to je pa stvar razprav med strankami, tema dvema stranema. Um, nekoliko nejasen si bil glede vzrokov in časovnice preiskave in kdaj bomo objavili končne, uh, končne rezultate. Uh, prav imate in še naprej bom uh, nejasen, kaj ti ne morem napovedati, kdaj bo odbor za varnost in skupna preiskovalna ekipa uh, pripravila končno poročilo. Ne smemo pritiskati na njih ti strokovnjaki se dobro zavedajo želja mednarodne skupnosti in družin žrtev, da bi prišli do rezultatov, vendar pa potrebujejo čas za um, široko zastavljeno in dobro opravljeno preiskavo z jasnimi rezultati. In to morate vsi sprejeti. Najlepša hvala. So, you, Tugin. Sam bi se želel zahvaliti gospodu veleposlaniku za vse te informacije o preiskavah. Take nesreče niso sprejemljive in zato vas spodbujam in podpiram pri nadaljevanju preiskav. Evropski parlament vam je pripravljen pomagati v vsakem trenutku. Najlepša hvala, vsi upamo, da se take nesreče ne bodo več po, ponavljale. S tem zaključujem današnji sestanek. Mislim, da imamo sedaj sprejem. Vidimo.